Meine Damen und Herren, bitte Platz Dame in gospodje, prosim, če se posedete. Veseli me, da lahko med nami pozdravim tudi predstavnike nacionalnih parlamentov. Mislim, da se bomo danes pogovorili o pomembnih vprašanjih zelo praktičnega sodelovanja in medsebojnega posvetovanja. In eh, na ta način mislim, da na najrazličnejših ravneh, od eh, velikih konferenc do tovrstnih srečen, kot je to, lahko obravnavamo vse odprta vprašanja. Trenutno v Evropskem parlamentu poteka razprava, tako kot tudi v drugih institucijah, o spremembah v službi za zunanje delovanje. To je dober način za razmislek o tem, kje imamo pomankljivosti. Že v torek sem na odboru dejal, da služba za zunanje delovanje še ne more biti razumljena kot neka izpopolnjena služba, še vedno ostajajo določene vrzeli in pomakljivosti, ker v dveh letih ni možno vzpostaviti takšne službe. E, imamo seveda Lizbonsko pogodbo, ki zahteva določene strukture, tudi strukture odločanja in eh, to vsekakor je vprašanje, ki zahteva določene izboljšave. Zato se zahvaljujem, da sta danes eh, tu tudi zunanja ministra Bled in Sikorski, s katerima se lahko pogovorimo o nove globalni strategiji EU. Kajti na ta način bomo lahko z kolektivnim evropskim angažiranjem prišli do boljših rezultatov in takšen pristop nam lahko tudi pomaga pri tem, da bomo v prihodnosti morda potrebovali manj strateških partnerstv, ampak eno samo strategijo. To je tisto, kar nam v tem trenutku verjetno manjka. In eh, potrebujemo nekakšno metodo, nekakšen mehanizem, kako do tega priti in eh, kako pri teh vprašanjih napredovati kljub eh, gospodarske in finančne krizi in da na nek način Evropsko unijo postavimo na geopolitični zemljevid. Ne zato, ker želimo pokazati moč, ampak zato, ker želimo zavarovati naše interese, ker se želimo zauzemati za naše vrednote, vezane na demokracijo in vladavino prava. In zato bi vas uh, zdaj prosil, gospoda ministra, za vajna prispevka po 15 minut uh, vsak. Prav tako bi rad med nami predstavil kolega Domžona, ki je eh, predsednik našega pododbora za varnost in eh, obrambo, da nam poda nekaj uvodnih misli. Hvala lepa, Elmar, ministri, eh, gospod direktor, dame in gospodje. Hvala tudi kolegom iz nacionalnih parlamentov. Kot je bilo rečeno, leto 2013 bo z vidika varnosti in obrambe, ki je tudi v naši pristojnosti, leto velikih priložnosti. E, nedvomno vidimo pomemben zagon zdaj glede na preoblikovanje skupaj za znanje delovanje, ki je zdaj v teku, prav tako pa je svet e, skupno varnostno in eh, obramno politiko tudi umestil na dnevni red in v letu 2014 nas čakajo ambiciozni e, sklepi v tej smeri. Sveda so tu tudi določeni dogodki, ki kar kličejo po premisleku. Eh, zadnji dogodki v Sahelu kažejo, koliko dela nas še čaka, da izboljšamo inštrumente, ki jih imamo, našo usklajenost, naš skupni odziv na nevarnosti, s katerimi se nobena država članica Evropske unije sama ne more soočiti, kljub eh, določenim iluzijam, ki morda obstajajo, da francozi uspešno izvajajo vojaško operacijo, kar zadeva eh, dolgi rok, pa nobena evropska država članica sama uh, ne more voditi uh, operacij spoh uh, eh, takšnih, ki predstavljajo tako velik izziv, kot uh, je ta, ki zdaj poteka. Pomembno je torej, da Evropska unija zdaj opredeli prioritete, kajti brez prioritet bomo počeli kar nekaj, če se smem tako izraziti. In zato je pomembno, da znamo identificirati tiste nevarnosti, tiste izzive, na katere se želimo prioritetno odzvati sredstve, ki so na voljo. Zato bi v imenu pododbora za varnost in obrambo dejal, da z naklonjenostjo gledamo na pobude, ki so zdaj v teku, eh, tudi eh, z vidika eh, političnih osebnosti, ki so v ospredju tega procesa, gospoda Bilte in gospoda Zikorske in upamo, da bo to v zaključku procesa prevedlo tudi do sprememb v dejanskem stanju. I will continue in English, I can assure you. <laughs> Um, thanks for this initiative. Hvala lepa za to pobudo. Vedno mi je veliko veselje priti v vaš odbor. Prav tako mislim, da je bila dobra zamisel povabiti predstavnike nacionalnih parlamentov na vašo razpravo. Vsaj tu in tam. Lep dan je danes v Bruslu. Evropa je v boljši formi, se zdi, kot v zadnjih nekaj mesecih. In eh, svet je še nekoliko kaotičen, ne pa katastrofalen. Približujemo se leto 2014, ko bo prišlo do veliko razmisleka o tem, kaj se je dogajalo pred stoletjem in kaj to pomenilo za prihodnost Evrope in za prihodnost sveta. Januar, februar 2013, to je bilo tudi zelo dobro leto za Evropo, nekaj kriz je bilo v Bosni, v Agadirju, nekaj napetosti je bilo, vendar pa gospodarstvo se je razvijalo precej dobro. V dvorcu Šembrun sta dva mladeniča vsako jutro se sprehajala, kolikor vemo. Eden od njih je bil Adolf Hitler in seveda je postal zelo glasen. V velikem delu prejšnjega stoletja. Tudi drugi mladenič, ki se je sprehajal, je poznal, je prežil nekaj mesecev na Dunaju, to je bil Stalin. Ali sta se videla in pogovarjala, tega ne vemo. Vendar pa vemo, da sta oba mladeniča se sprehajala v parku pred dvorcem Šembruna v letu, ki se je za Evropo zdelo predvsej dobro v tistem času. Vemo, da je to bil začetek katastrofe, ki je uničila Evropo in tudi velik del sveta. In sedaj resnično začenjamo popravljati Evropo, ki je v zadnjih 20 letih zrasla skupaj. Če veste, sem prišel iz Gdanska in tam je Evropa resnično začela pozabljati na grozote, ki so se začele leta 1913. Letos bomo razmišljali o tem, pa seveda bomo imeli tudi leto volitev in nov začetek za različne evropske institucije. Elmar je spregovoril o tem, da bomo spregovorili tudi o reviziji službe za zunanje delovanje, zato da bi ustvarili še bolj skupno zunanjo varnostno in obramno politiko, zato da bi torej se soočili z izzivi in grožnjami, s katerimi se mora biti soočamo. In seveda, to je zelo pomembna naloga. To je torej revizija samega temelja institucij in to je potrebno storiti. Še vedno lahko kaj postorimo. Seveda se vse ne da narediti kaj čez noč in tudi EAS ne bomo spostavili v letu dveh, treh. To bo trajalo kar nekaj časa. Vendar pa seveda potrebujemo potem tudi politiko. Hardware brez softvera pač ne zadošča. Software to je politika. Hardware sam ne zadošča. Kar želimo storiti je, da torej spostavimo obdobje razmisleka za softvere, politike, kajti vemo, da pač se bomo ukvarjali tudi s prenovo, s hardverom institucij. Leta 2004 mislim, da vsi poznate evropsko globalno eh, strategijo, dokument, ki smo ga takrat sprejeli. To je bil dokument, ki smo ga sprejeli v času čezatlantske krize in govorili smo o temeljnih um, elementih eh, zunanje varnostne politike. Ta dokument je bil zapisan, lahko bi rekli, kot evropska antiteza temu, kar je bilo takrat napisano v Washingtonu kot eh, ameriška nacionalna strategija. To je zapisal predsednik Bush. Govorili so o enostranskosti, robustnosti, mi pa smo govorili o učinkovitem multilateralizmu kot evropskem odgovoru. Mislim, da lahko rečemo, da je desetletje kasneje v našem dokumentu veliko pomembnega za prihodnost več, kot je bilo v ustreznem ameriškem dokumentu. In mislim, da to priča o tem, da smo imeli vizijo o dokumentu, ki je išel iz globoke čezatlantske krize, krize na področju zvane politike. Lupo Semuk pa smo v novih razmerah. Ta dokument je bil zapisan pred širitvijo, pred Lizbonom v Evropski uniji, ki je imela, to je potrebno vedeti, 15 članic takrat. Torej je že kar nekaj časa od tega. In svet se res spreminja in to zelo hitro. Proces evropske integracije se je začel v svetu, po drugi svetovni vojni, ki je imela 2,5 milijarde ljudi, sedaj nas je že skoraj 7 milijard. In sredi stoletja bomo verjetno imeli že skoraj 9 milijard ljudi. In Evropejci bomo na grobo predstavili 7 odstotkov tega prebivalstva, 95 odstotkov vse gospodarske rasti, ki jo bomo videli, bo izven Evrope. Ostali del sveta bo nadoknadil zostanek za evropejci. To je dobro, da bo torej manj razlik na svetu, da bomo imeli več srednjega razreda. Morda pa bo tudi več protislovi. Leta 1914 je bil konec prvega procesa evropske globalizacije. Od takrat živimo v drugi fazi globalizacije, ki jo dominira politična in vojaška moč ZDA. Smo pa že tudi vedno bolj v tretji fazi, to je povratek Azije, Kitajcev, Korejcev, Japoncev in ostalih. Torej Azija prihaja, želi spet doseči požaj, ki so ga imeli pred nekaj stoletji. In morda vidimo prve znake povratka, ne povratka, dviga Afrike, milijarda ljudi na jugu sredozemlja. To je torej svet velikih izzivov, različnih izzivov, pa tudi priložnosti. In če si pogledamo eh, naša polnjena telesa, če se si želijo, katere dožnosti nam nalagajo, za nas imenovane ali izvoljene uradnike držav članice Evropske unije. Morda manj ideologij, spopadov na tem področju, to je bilo v zadnjih desetletjih, potem seveda manj sporov med interesi, se gre pa, gre pa tudi za spor in um, konflikt eh, identitet. To lahko vidimo verjetno najbolje v muslimanskem svetu, kot sem vodoma dejal. To so naši bližnji sosedi, ne samo na zemljevidu, temveč tudi doma, v naših družbah na drugi strani ulice, če se men temu tako reči. In to, ta spopad bi lahko imel tudi velike posledice za naše družbe. Živimo tudi v svetu vedno večje povezanosti. Čez nekaj let bo 85 odstotkov prebivalstva, svetovnega prebivalstva, imelo dostop do uh, mobilnih širokopasovnih povezav. Pred nekaj leti smo bili po desetimi odstotki. In sedaj, seveda, se kaže nove priložnosti. To vidimo v Aziji, v Afriki, v Latinski Ameriki. Vse to spreminja ekonomski potencial, gotovo, in seveda pa tudi politiko teh držav. Na nas vpliva ne samo to, kar se dogaja geografsko, kaj se dogaja s to ali ono državo, ne samo kaj se dogaja na ekonomskem področju, na področju trgovine, investicij, kapitala, inovacij in pretoka letega po svetu. In to potem vpliva na stališča in pozicije po svetu. Na nas vpliva to, kar se dogaja v vesolju, kar se dogaja v kibernetskem prostoru. In seveda potem moramo vse to povezati od vesolja do kibernetike. Imamo prave politike za to. Imamo instrumente, za to, da sprejmemo priložnosti in se spopademo z izzivi, ki so pred nami. In potem naj omenim še nekaj. Izziv, s katerim se bomo soočili in ta izziv bo težak, to so podnebne spremembe. Mislim, da, da danes veliko slišimo o tem švedske predsedujoče aktrečemu svetu in veliko slišimo o Arktiki. Tam vidimo, da podnebne spremembe niso zgolj teoretične in se ne bodo zgodile enkrat v prihodnosti daleč od nas, to se dejansko dogaja in to odpira nova geostrateška območja za konkurenčnost. In tukaj je naša naloga, da smo preventivno previdni in uporabljamo diplomacijo, da skušamo izdelati mreže sodelovanja, preden se kaj zgodi. In mislim, da je enak pristop možno uporabiti kar na veliko različnih področjih. To omenjam kot nekaj izmed izzivov, ki so pred nami. Dokument iz leta 2003 je bil dober dokument, vendar pa svet se spreminja, Evropa je močnejša, bolj povezana, bolj ambiciozna in se bolj zaveda izzivov, pred katerimi smo kot leta 2003. Minister Šekorski, jaz sam in nekateri ostali smo skušali spodbuditi bolj obsežno razpravo, kaj je potrebno storiti za to, da bi se strateško bolj zavedali, kaj se dogaja in da bi imeli boljše strateške instrumente. In razprava med ministri je pokazala, da želimo to razpravo razširiti preko kira ministrov. Štiri think tanke v štirih državah, v Španiji, Italiji, na Polskem in na Švedskem smo prosili, da podajo svoje razmislike do maja letos in potem bomo videli, kam bomo šli morda se boste vprašali, jo, to je pa res čudna kombinacija držav, kaj pa se dogaja. Če pa dobro pomislite, je to predvsej dobro zaznovano. Saj rad bi, da mislite, da je tako. Kaj ti gre za države iz različnih valov, torej sever, jug, ena, ki je bila članica EU od rimskih pogodb, ena, ki je postala članica nedavno, potem sever, jug in tudi vzhod, zahod. In je to predvsej zanimiva kombinacija. Torej. Zanimiva kombinacija. In tam, ko bomo videli, kaj bodo pripravili. In to je proces, ki je odprt in ki se še razvija. Ko prihaja do teh procesov, ko prihaja do priprave dokumentov, bi dejal, da je proces tako pomemben kot proizvod sam. Če nam bo uspelo pripraviti proizvod Evropske globalne strategije, ki bo No, dokument 10, 15, 20 ali 25 strani, bo to dobro. Morda tega ne bodo prebrali vsi naši državljani, vendar pa pričakujem, da bomo predvsej zunanje varnostne elite eh, mislecev v naših državah vključili v ta postopek oblikovanja. In ta postopek sam bo izredno pomemben pri oblikovanju določenega soglasja, kam gremo in to soglasje bo ta, potem se seveda prelilo v politiko, ki jo bomo skušali izoblikovati. To skušamo torej storiti, skušamo ozaveščati glede velikih sprememb, ki se bodo verjetno zgodile. Nismo leta 1913, mislim, da je pred nami Eh, katastrofa, ki se bo zgodila naslednje leto. Vendar pa mislim, da smo v razmerah, ko bo vedno več izzivov in bo vedno bolj težavno, globalno gledano, v naslednjih letih. In ljudje se tega ne zavedajo. Mislim, da moramo tukaj ozaveščati, si ogledati tako izzive, kot tudi priložnosti, pa tudi dožnosti. Najprej za nas, evropejce, na področju strategij, potem končno pa tudi moramo oblikovati politiko in instrumente, ki bodo potrebni. V tem duhu pozdravljam to razpravo kot del postopka, ki upam, da bo naslednje leto vodil do Evropske globalne strategije, ki nas bo vse bolje opremila za spopad z izzivi, ki so pred nami v naslednjih letih. Hvala lepa. Thank you. Radek. Hvala lepa, Radek. Ministr Sikorski. Hvala lepa, Elmar. Veseli me, da sem lahko ponovno tu. Lansko leto sem bil, oziroma še malce prej tu, ko sem predstavljal prioritete polskega predsedstva na področju znanja politike. Takrat me je skrbila Evropa dveh hitrosti, zdaj me skrbi Evropa brez hitrosti. No, govoriti po tako odličnemu kolegu kot je Karl Bild je v tem, da se človek lahko samo strinja z vsem, kar je povedal. Tako tesno sodelujeva, da so vas bolj in manj že uskladila vse najna stališča. Včeraj smo bili v Moldovi skupaj z Uljom Hegom, ker smo skušali Moldavcem pomagati pri tem, da v svojem političnem procesu dosežejo pridržiteni sporazum z nami. Včeraj smo v Gdansku na pobudo polskega predsedstva Višegradske skupine priredili sestanek Višegradske skupine z nordijskimi državami in eh, nordijskim svetom. Torej včeraj v Gdansku, potem eh, v Varšavi, tako da Karla včasih vidim bolj pogosto kot lastno ženo. No, lahko tudi dodam nekaj stvari k eh, argumentaciji, ki jo je predstavil glede tega, kako upravljati položaj Evrope v svetu, v katerem nismo več dominantna demografska ali ekonomska sila. V bistvu je šlo Evropi relativno dobro kljub krizi, strogo ekonomsko gledano namreč. Če pogledamo podatke, delež Evrope v svetovnem gospodarstvu je namreč ostal stabilen pri 20 odstotkih v prvem desetletju tega stoletja delež ZDA je upadel za 12 odstotkov, delež Japonske za 5 odstotkov. Tako da lahko argumentiramo, da je ta naš upad relativen. To so samo številke. Z obladovanjem krize smo vendarle razgradili našo mehko moč in avtoriteto v svetu in tudi to je sestavni del te korelacije sil, kar je eh, odličen sovjetski termin, ki mislim, da mi lahko veliko pomoč pri znanje politiki. Argument, da bomo imeli več eh, vpliva, če bomo držali skupaj, je konstanta v zadnjih desetletjih. In naj citiram Howarda Macmillana, britanskega zunanjega ministra, ki je nekoč dejal, citiram, Evropa je v enakem položaju kot grške mestne države. Bojevale so se druga z drugo in eh, kot rezultat tega so bile žrtev najprej Aleksandra Velikega, potem pa Rimljanov. Združena Evropa pa bi še vedno ne, da se prepira o velikosti tovornjakov, ampak eh, da bi sprejela enotno zunanjo, obrambno in ekonomsko politiko bila enaka velikim supersilam. Ta argumentacija Macmillana je še vedno na trdnih temeljih, ampak izziv pa je velik kot še nikoli poprej. Preveč smo zagledani vase in še vedno. Ne govorimo o en glas. In bodimo odkriti drug z drugim, kajti imamo enotno strategijo, imamo uh, enotno zunanje politiko, ampak vendarle obstajajo hmm, določeni premiki v smer tega, da posamezne strateške sile v Evropi postopajo samostojno. Tako da mislim, da če ekstrapoliramo te trende, potem vidimo, da tudi največje evropske države članice bodo morale pač to sprejeti. Delež Nemčije v globalnem BDP-u bo verjetno upadel z sedanjih 4 odstotkov na 2 odstotka v manj kot generaciji. Združeno kraljestvo, Francija in Nemčija, njihov delež v svetovnem BDP-u bo čez 50 let le še 6 odstotkov, polovica današnje vrednosti. Torej. Projekcije tudi kažejo, da do leta 2050 nobeno evropsko nacionalno gospodarstvo ne bo več med eh, desetimi največjimi svetovnimi gospodarstvi. Tako da mislim, da je argumentacija, ki govori v prid sodelovanju nas 500 milijonov državljanov, ki skupaj predstavljamo 25 odstotkov globalnega BDP-ja, mislim, da vsekakor zdrži. Ali nam bo to uspelo? Karl je govoril o tistem softveru, ampak mislim, da naš hardver, naš ustroj še ni pripravljen za kaj takšnega. Sam osebno sem mnenja, da naša visoka predstavnica, naprimer, kot podpredsednica Evropske komisije, bi morala v prihodnje voditi nekakšen grost komisarjev, da potem ta visoki predstavnik lahko izkoristi prednosti, ki jih imamo. Tu ne gre zgolj za diplomacijo, ampak za diplomacijo, za katero stojijo tudi določena sredstva, določeni resursi, ki, ki omogočajo razvoj. Mi smo namreč največja razvojna sila v svetu, potem eh, še drug grost morda, ki bi našo diplomacijo podprl z možno uporabo sile. To smo zdaj začeli delati uspešno. Lansko leto je Kathy Ashton izdala ukaz za to, da so evropske oborožene sile uporabile tudi smrtonosno silo proti našim sovražnikom, piratom v somalskih vodah. To nam je uspelo in bili smo tudi zelo uspešni. Pojavnost piratstva eh, v vodah eh, pred Somalijo se je izjemno zmanjšala in to je uspeh, za katerega večina evropejcev sploh ne ve. Tako da tu morda bi stvari drugače zastavijo kot kar. Kajti po mojem mnenju, če želimo biti učinkoviti v globalni delitvi moči, če hočemo da nas poštujejo na Kitajskem, v Braziliji, v Indiji, v Washingtonu, moramo najprej počistiti pred lastnim pragom, se pravi v naši soseščini. V naši soseščini namreč imamo največji vpliv. V naši soseščini je tista mehka moč, ki jo imamo. Vse to predstavlja tisto, kar omogoča dejstvo, da se naši sosedje želijo pogovarjati z nami. In to je tista največja moč, ki jo imamo. Če nam ne bo uspelo v naši razrešenju, ne bo uspelo nikjer. In eh, zato menim, da je leto, ki bo odločalo o naši usodi, ne stota obletnica leta 1914, temveč bo ključno leto, letošnje leto. Kajti to je leto, v katerem geopolitična orientacija naših usodnih sosed verjetno prihaja v čas odločitve. Na vzhodu imamo evropske sosede, na jugu Evrope nekoliko drugačne. Gre za države, ki želijo stopiti v bolj intimen bližnji odnos z Evropsko unijo na našem vzhodu. In letos bo potekal vrh v Vilni, vrh vzhodnega partnerstva EU. In to vzhodno partnerstvo bi lahko doživelo nek nov zagon na podlagi tega eh, vrha in to bi lahko predstavljalo tudi velik uspeh za našo vzhodno-sosedsko politiko. Na tem vrhu novembra si lahko predstavljam, da bo Ukrajina podpisala pridružitveni sporazum in eh, da celo tri naše vzhodne sosede zaključijo s pogajanji in celo parafirajo nove pridružitvene sporozume, novo vrsto pridružitvenih sporozumov, ki omogoča eh, tudi prostotrgovinski pristop k našim odnosom in da na ta način več kot 60 odstotkov evropskega akija prenesejo v svoj pravni red. To je moja definicija uspeha vrha v Vilni. Ampak eh, mislim, da veste, tako kot jaz, da je alternativa pač ta, da bodo te države zavile v smer konkurenčnega integracijskega procesa, ki ni osredotočen na nas, ampak je osredotočen na nek drug zelo ambiciozen proces integracije. Tako da mislim, da bi to morala biti naša prioriteta, kajti če pokažemo in izkažemo, da Evropa še vedno ima moč privabiti druge, da Evropa še vedno predstavlja nekaj kar predstavlja navdih za druge, potem bo to omogočilo, da ponovno nazaj dobimo neke tiste izgubljene, mehke moči. Karol je nekdani predsednik eh, vlade, jaz sem nekdani predsednik, eh, minister za obrambo, prostite. In nauki, ki jih jaz lahko potegnem iz svojega preteklega dela, je, da tiste strategije, ki imajo praktične posledice in ki niso zgolj konceptualni dokumenti na področju obrambe, so smiselni pač tisti pristopi in tista preoblikovanja, ki preoblikujejo tudi samo porabo. Tako da upam, da se bomo dogovorili ne le glede politike, ampak tudi glede porabe denarja. Kajti pogosto prihaja do razkoraka med tem, kar pravimo in kar zapišemo in eh, tem, kamor dajemo svoj denar. Tako da upam, da bo ta strategija odražala tudi neko soglasje o izgradnji novih inštrumentov, torej novega hardvera, če se izrazim po Karlovo, in pa tudi, da določimo nove prioritete za potrošnjo. Če rečemo, da je Severna Afrika prioriteta v smislu stabilizacije naše soseščine in to je, ker tam se odvijajo krize, potem se mora to odraziti tudi v dodeljevanju sredstev. Se bojim pač ja, na račun drugih regij. In to je pač težka realnost, s katero se moramo soočiti. Dejstvo je, da pač iz eh, zgodovinskih razlogov nekatere naše države članice menijo, da imajo zgodovinsko odgovornost v nekih drugih območjih. Ampak eh, stopimo na realna tla. Če ne bomo zagotovili sredstev za tiste deklaratorne politike, ki jih sprejemamo, potem bomo ostali v tem tradicionalnem plavanju s tokom. Tako da upam, da bo da se je komisija to uspela narediti in potem bomo doživeli to satisfakcijo, da bo naša politika tudi uspešna. Hvala. Hvala lepa. Besedo pa zdaj dobi gospod Misiroli. Kaj hočete reči, da mora, da mora biti krajši, ali kaj? Ja, bom jim skušal parirati ne po vsebini, ampak potem, da se vam zahvalim za povabilo. Eh, sam bom govoril nekoliko v omenjenem eh, obsegu, kajti rad bi vam podal neko tentativno analizo tega, kako se Evropska unija loteva strategije v zunanji politiki. Naj začnem z zelo splošnimi mislimi. Če se ozremo nazaj na proces evropske integracije, sploh v zadnjih 20-30 letih, vidimo, da so bile najbolj uspešne strategije v narekovajih Evropske unije, strategije, ki se nikoli niso predstavljale kot strategije. Širitev. Širitev izhaja iz zelo kratkega člena v rimski pogodbi. Enotni trg. To se je začelo z zeleno knjigo in potem smo to podprli z zakonodajnimi akti. Schengen je še en takšen eh, primer, kjer so se stvari preprosto razširili same po sebi. No in te tri zgodbe o uspehu so imele tudi pomemben vpliv na naše zunanje odnose in na zunanjo politiko. In na ta način je Evropska unija še naprej ostajala privlačna zaradi tega, kar je in tudi zaradi tega, kar pravi. To so bila pomembna orodja za izvajanje znanja politike z drugačnimi eh, orodji, če smem nekoliko parafrazirati. Eh, zanimivo pa je, da je zame politično področje, ki zahteva neko strategijo in vizijo in ki se vse čas ponavlja, to je vedno bila ravno zunanja politika. No in tu so dosežki nekako mešani. Naj začnem z nečem, kar eh, pozabljamo, eh, nikakor ne predsednika eh, Broka, ki je stal za temi pogajanji takrat, ampak leta 1997 smo vzpostavili nove skupne strategije, ki so bile predvsem geografsko usmerjene in so predstavljale osnovo za eh, odločanje s kvalificirano eh, večino o skupnih ukrepih. In takoj po vstopu veljavo Amsterdamske pogodbe spomladi 1999 so bile sprejete tri skupne strategije držav članic eh, glede Rusije, Ukrajine in Sredozemlja. Četrta, ki je bila predvidena za Balkan, je bila kasneje opuščena. To je bil torej zelo hiter odziv na člen v pogodbi, ki je omogočil sprejetje skupnih strategij. Nekaj let zatem je takratni visoki predstavnik Javier Solana podal zelo kritično oceno načine, kako se te strategije eh, pripravljajo in eh, predstavljajo in je eh, dejal v nekem poročilu o, o, o naukih iz, iz teh strategij, da do neke mere ne prinašajo nobene dodane vrednosti, kajti tu že imamo etablirane politike, pakto, eh, oziroma partnerski sporazum z eh, Rusijo in Ukrajino, eh, potem tudi pakt stabilnosti za balkanske države. Skratka, menijo, da gre zgolj za neka besedila, ki imajo zelo majhen vpliv na strategijo in prioritete Evropske unije. Prav tako je dejal, da so se ti dokumenti izpogajali v postopku, ki je izgledal bolj Eh, kot nek pristop, ki mu pogosto pravimo pristop novoletne jelke, kjer se preprosto eh, dodaja okraske odvisno od tega, kaj želijo tisti, ki sedijo za pogajalsko mizo. Prav tako eh, tu ni bilo nekih skupnih strateških interesov in ni bilo neke jasne usmeritve, prav tako niso bile izpostavljene dileme, s katerimi se je soočala evropska politika, prav tako te strategije niso izpostavljale načinov, kako se hm, lahko vendarle predvidi morebitne napetosti z eh, eksternimi partnerji. Eh, Rezultat je bil ta, da je treba postopati drugače in z tega vidika je Evropska varnostna strategija iz leta 2003 predstavljala zelo uspešno zgodbo. To je seveda šlo vse v mm, še neznano, kajti prej Evropska unija skupaj ni pripravljena nobenih eh, ocen eh, tvegan ali nevarnosti, to je bilo vse zelo centralizirano, prav tako ni bilo podvrženo tradicionalnim pogajanjem tipa Koreper in eh, zelo jasno so se opredelili eh, cilji, prioritete, mm, zelo implicitne, včasih celo eksplicitne eh, razlike in stičišča s partnerji, tudi z ZDA. No, ampak v številnih vidikih je bil to pač nek svoj vrsten dosežek, ki je nastal zaradi danih okoliščin. Potem naknadnih ukrepov ni bilo, Solana je bil zelo zadržan do tega, da bi potem pripravili še akcijske načrte, zato da bi se ta varnostna strategija prevedla v dejansko eh, aktivnost. In ko je prišlo do pregleda te strategije leta 2007-2008, verjetno se spomnite poročilo o implementaciji ESS, eh, eh, e nekateri problemi, nekateri pomankljivosti tega postopka takrat so se pojavile. Eh, znova. No in na koncu je poročilo o implementaciji strategiji, strategije predstavljalo zelo eh, dobro aktualizacijo nevarnosti, s katerimi se sooča Evropska unija, ampak eh, tam niso bile izpostavljene prioritete, ki jih je potrebno izvajati in do neke mere je to potem zapadlo v tisto staro težavo, da je potrebno združevati zelo različna stališča okrog komizija. Do neke mere je takšen pristop, pristop, ki je vplival tudi na pripravo strateških partnerstv. Beseda strateško je tu, eh, takšna strateška partnerstva imamo z desetimi partnerstvi okrog sveta, to je še vedno dokaj generično in se ne osredotoča na specifične prioritete. Eh, v smislu pogodb je edini fokus v Evropski eh, v Lizbonski pogodbi, kjer je govora o strategiji, člen 26 v tem trenutku, v katerem se Evropski svet poziva, naj opredeli strateške interese Evropske unije kakšne zaključke lahko iz tega potegnemo? Zelo težko. Mislim pa, da vendar lahko pošteno rečemo, da zaenkrat vsaj implicitne in fleksibilne strategije predstavljajo tiste, ki so bile najbolj uspešne za Evropsko unijo in verjetno ostajajo takšne. Kot drugo, pisanje strategij je seveda zapleteno delo. Zelo težko je upoštevati vse najrazličnejše eh, vidike, ki se izpostavljajo okrog komizija. Po eni strani je tvegan tudi ta, da se s tem samo kodificira status quo. Eh, znanstveniki so ugotovili, da vendarle obstaja ta nevarnost. Eh, prav tako pa se lahko radikalno spremeni status quo. Eh, poglejmo na strategije nacionalne varnosti Bushove administracije iz leta 2002. To je radikalna sprememba do sedanjega, do tega danjega Eh, delovanja in to je izhajalo predvsem iz eh, potrebe po odzivu na nove izzive. 11. september, naprimer, in tako naprej. V Evropski uniji pa smo veliko bolj konsenzualni in skušamo upoštevati različna eh, stališča. Kljub temu pa je strateško razmišljanje tisto, kar je ključnega pomena in po čem vlada veliko povpraševanja, še posebej če je temelji na rednem spremljanju trendov in eh, razvoju dogodkov, ki lahko vplivajo na vse tiste, o katerih teče beseda. Živimo v zelo hitro spremenjajočem se svetu. Tudi naša soseščina, velika sprememba je v naši soseščini v primerjavi z letom 2004 ali 2008. Ni nujno, da to postaja vse bolj nestabilno, ampak eh, bolj težko razumljivo. In eh, vedno bolj na njih vplivajo tudi njihovi sosedje. Torej, zdaj imamo opravka z sosedi naših sosedov, od Afganistana do Amalja, torej z nekim širšim poljem nestabilnosti imamo zdaj opravka. Evropska unija pa se sooča z vse manj razpoložljivimi eh, viri, finančnimi viri, eh, zaradi finančne krize same, zaradi krize evroobmoča, zaradi proračunskih rezov, ki so še kako prisotni in eh, ki se izvajajo širom Evropske unije. Prav tako pa je vedno manj političnih resursov, ki jih imamo na voljo. Bolj smo razdeljeni, kot smo bili pred nekaj leti. Te delitve so se zdaj pokazale in to tudi uh, eh, onemogoča, da bi Evropska unija delovala uh, soglasno. Prav tako imamo vedno več izzivov eksterno. Kot rečeno, manj stabilna soseščina, uh, prav tako prihaja do premikov uh, silnic širom planeta. Vse to samo še bolj izpostavlja potrebo po ponovni oceni naših prioritet in da se prilagodijo naša sredstva našim ciljem in obratno lansirati moramo nekakšen eh, trajni dialog o naših eh, skupnih strateških interesih in o tem, kakšen je najboljši način, da se jih doseže. Iz tega vedika se popolnoma eh, strinjam s tem, kar je dejal Karl Bild, namreč že ta proces v številnih vedikih bistveno bolj pomemben od končnega izdelka in ta inštitut, naš inštitut bo podporil ta proces, vključno z delom štirih mislišč, ki smo jih omenili prej in ki sodelujejo pri tej razpravi. DF. Veliko ljudi prosi za besedo. Najprej bom besedo predal gospodu Kliču, ker nisem popolnoma pribičan član katerega parlamenta je. Hvala. gospod predsedujoči. Res je, okrepiti moramo kapacitete Evropske unije na področju strategije. Tudi naše politike in varnost ima pri tem ključno ulogo. Evropska varnostna strategija je bila sprejeta in od takrat se je v globalnem okolju varnosti marsikaj spremenilo. Naj omenim tri glavne dejavnike, ki se povezujejo z besedami Karla Bilta in gospoda Sikorskega. Najprej nove mednarodne velesile - Kitajska, Indija in Rusija. Ti dejavniki imajo zelo pomembno vlogo v mednarodnih odnosih. Drugič, dinamična situacija v povezavi z našimi južnimi sosedi, eh, Severna Afrika in Bližnji vzhod. Upali smo, da nas lahko arabska pomlad eh, privede k stabilizaciji in demokratizaciji te regije, ampak nažalost ni šlo vse po naših načrtih. Vedno več je radikalnega uh, islama in vedno več je agresivnosti proti Zahodu. Vzhod ni tako stabilen, kot smo menili. Pot k demokratizaciji in stabilnosti torej ni zagotovljena. Na to vprašanje ameriške varnostne politike, ki se sedaj osredotoča na Pacifik. Okrepiti moramo našo varnostno in obramno politiko. Pripraviti moramo strateški dokument oziroma vsaj revidirati strategijo, ki smo jo že pripravili. Upoštevati je potrebno vsaj enih pet različnih dejavnikov. Evropa mora biti ponudnik varnosti, ne samo potrošnik varnosti. Ugotoviti moramo, kako najbolje uporabiti vsa orodja, vse instrumente, ki jih imamo na voljo in ki izvirajo iz Lizbonske pogodbe. Drugič, podpirati je potrebno stabilizacijo in demokratizacijo eh, Zahodnega Balkana. To regijo je potrebno integrirati z atlantskimi strukturami. Osredotočati se moramo na vključevanje, ne pa na varnost na to sodelovanje z Afriko. Tukaj imamo več orodij, naprimer razvojna pomoč, reforma varnostnega sektorja, eh, pravna država, človekove pravice, dobro upravljanje. In še sodelovanje z državami iz vzhodnega Evropa in južne, eh, Evrope in Južnega Kaukaza previdni moramo biti, opazovati, kaj se dogaja v državah, kakršne so Gruzija, Armenija in Azerbajdžan. Hvala. Anka. Gracias, eh, gracias, señor presidente. Eh... Gospod Salafranga. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil našim gostom za njihove uvodne besede in za njihovo delo na področju sprejemanja te evropske globalne strategije. Mislim, da je izjemno pomembno, da smotrno preučimo trenutne okoliščine, kar je minister Sikorski jasno povedal. Brez dvoma smo v največji krizi, odkar je bila Evropska unija ustanovljena. Ampak mislim, da so napovedi pesimistov neizpolnjene. Evro je še vedno tukaj, Evropa je še vedno tukaj, živimo pa v času miru, stabilnosti in to je najdaljše obdobje miru v naši zgodovini, kot je omenil minister Sikorski. 500 milijonov ljudi živi tu, tukaj, 300 milijonov jih uporablja isto valuto. Smo največji uvoznik blaga in storitev, drugi največji izvoznik in dajemo tudi ogromno zunanje pomoči. V tem kontekstu je potrebno torej preučiti prenos moči iz Zahoda na vzhod. ZDA izgubljajo svojo moč. Tudi mi jo izgubljamo. Če si pogledamo podatke povezane z BDP-jem, primerjamo Evropo in ZDA, vsi vemo, kakšna je situacija. Rad bi se dotaknil besed gospoda Bilda. Delo, ki ga upravljajo mislišča in inštitut Kelner, ki je opazoval različne dejavnike. Glede na te dejavnike so ZDA potrojile svoj globalni vpliv v primerjavi s Francijo, Nemčijo, Združenim kraljestvom in Kitajsko, pa tudi glede na Japonsko in Rusijo. Ko govorimo o malih in srednje velikih državah Evropske unije in če si pogledamo vpliv držav BRIK, Avstrija ima več vpliva kot Brazilija, Danska ima večjo storitveno industrijo kot Rusija, Slovenija ima dvakrat boljše rezultate na športnem področju kot Indija, Luksemburg daje več pomoči beguncem kot Kitajska. Če bi te podatke razširili na večje države, potem bi lahko videli, da Evropska unija ni nerelevantna. Res pa je, da imamo težave pri tem, kar počnemo. Zagotoviti moramo, da se obnašamo svoji moči primerno na mednarodnem odru in tudi doma. Včeraj smo se srečali eh, v odboru za varnost in obramne zadeve, ki mu predseduje gospod Danžo. In Ugotovili smo, da ne moremo primerjati, primerjati naših proračunskih sredstev za obrambo z ZDA, naprimer. Imamo pa 1,8 milijona vojakov več kot ZDA v različnih krajih po svetu. Naučiti se moramo marsičesa, naprimer iz tega, kar se je zgodilo v Libiji. Imamo vprašanje za oba ministra ki sta sodelovala tudi v eh, svetih za obramne zadeve. Gospod Brok in gospod Gualtieri pripravljata poročilo o ISS. Zanima me, kakšne predloge imata za spremembe te strategije. Kako naj zagotovimo, da Evropska unija ne postane drugorazredni akter, ki zgolj podpisuje čeke drugih v svetu, ki ni več na vodilni ulogi, ki nima več pravice sprejmanja odločitev. Pogledati si moramo našo sosedsko politiko, tako na jugu, kot tudi na vzhodu, in ugotoviti, kaj manjka. Pogovarjali smo se o proračunu in ugotovili, da je delež proračuna namenjen varnosti večji za nekaj odstotkov. Vseeno pa na mednarodni ravni nimamo enotnega glasu in to je težava. V OZN smo razdeljeni, v UNESCO smo razdeljeni in ko gre za konflikte po svetu smo razdeljeni. Kako zagotoviti, da bomo učinkovitejši pri uporabi mehanizmov, ki smo jih dobili z Lizbonsko pogodbo? Kako zagotoviti naš vodilni položaj v svetu. Ministra Bilt in Sikorski sta zelo aktivna na mednarodni ravni. V svetu sta dejala, da imata dovolj domišljije, imata dovolj pobud, da zagotovita napredek Evropske unije. Zanima me vaše mnenje. Uh, thank, thank um, I, uh, out, uh, present... Gospod Gibbs. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil govornikoma za zelo zanimiva prispevka. Vsem trem govornikom. Dotaknil bi se besed gospoda Sikorskega. Govoril je o statistiki svetovne trgovine. Sam pa bi govoril o proračunu za NATO. V, let, v zadnjih letih smo videli, da so ZDA predstavljali 50 odstotkov vse porabe NATO. Sedaj predstavljajo 75 odstotkov. Mi, evropejci, in o tem smo že govorili, moramo biti resni. A bomo uporabljali zgolj našo mahko moč v svetu ali pa bomo kot evropejci ko se ZDA eh, preusmerja v Azijo, na Pacifik, imajo eh, svoje lasne težave, drastično bodo zmanjšali svojo eh, vojaško porabo v naslednjih letih. Bomo mi kot evropejci dejali prav? Bomo nadaljevali tako, kot počnemo sedaj? Ali pa bomo dejali, da ne potrebujemo zgolj mehke moči, ampak včasih potrebujemo tudi trdo moč. Dobri primer je primer Libije, kjer smo bili notranje politično razdeljeni. Isto velja za zagotavljanje stabilnosti in političnega dogovora v Bosni in Hercegovini. Le tako bomo lahko zagotovili širitev Evropske unije na celotno regijo Zahodnega Balkana. Na to se sprašujemo tudi o negotovostih eh, na meja, govorili smo o vzhodnem partnerstvu. V tem partnerstvu, v tej skupini imamo države članice, ki si niso najbolj naklonjene. In mi, evropejci, bomo v nekem trenutku v času morda morali zagotoviti nekakšno stabilnost ali pa nadzorne sile v teh konfliktnih območjih. A smo pripravljeni, da to zagotovimo? Smo pripravljeni, da bomo naše vojake poslali v kraje, kjer bodo lahko morda izgubili svoje življenje, zato da bi zagotovili to stabilnost. Govora je bilo tudi o spremembah v, v eh, Severni Afriki, govorili smo o arabski pomladi oziroma o arabski zimi. Zdi se mi, da smo včasih preveč optimistični. Desetletja oziroma stoletja je trajalo, da je Evropa prišla na položaju, v katerem je sedaj. Zakaj bi morali pričakovati, da države, ki nikoli niso poznale demokracije, lahko v zelo kratkem obdobju popolnoma prenovijo same sebe? Tako kot se je dogajalo v centralni in vzhodni Evropi v nekaj desetletjih. Zakaj bi lahko eh, Egipt ali pa države drug, v severni Afriki naredile kaj takšnega? kaj takšnega, kot je uspelo Polski v več deset, deset letih. V Severni Afriki je še veliko več težav. Pred nami je težko obdobje. Preučiti moramo to obdobje in ugotoviti, kaj lahko konkretno naredimo. Moja zadnja točka je sodelovanje med Evropsko unijo in NATO. Še vedno imamo veliko težav zaradi Turčije, zaradi Cipra in drugih vprašanj. Tudi Te težave moramo razrešiti, če želimo imeti učinkovito obramno politiko. Um, Gospa Gomeš, najlepša hvala. Gospod Bild, dokazi za neuspeh Evropske unije delovanja uh, v svetu na področju uh, zaščite in upoštevanja pravil. A, a smo lahko globalni akter, ki zagotavlja varnost, ki zagotavlja mir? A, lahko to, a nam lahko to uspe, če se ne vprašamo o svetu za varnostne zadeve in tega sveta ne reformiramo? Varnostni svet potrebuje nov sedež. Zakaj je švedska proti obravnavi na ISS vseh tistih, ki so bili eh, vključeni v zločine v Siriji. Vse to že najdemo v Lizbonski pogodbi. Visoka predstavnica je tudi podpredsednica komisije. Zagotavljati mora, da različna področja komisije, trgovina, razvoj, energija, delujejo skupaj. Na severu Afrike nimamo zgolj interesov. V nevarnosti je naša varnost. Ali ni grozno, da so naši ministri tisti, ki se ne morejo dogovoriti niti o stvarih, kot je skupno financiranje za misije eh, v Maliju, v Sahelu, kjer bi lahko uporabili sredstva za tiste, ki ne morejo oblačevati. Ali ni grozno, da se je svet popolnoma neambiciozno dogovoril o čemrkoli že, o, o našim, našem zunanjem delovanju? Dal je napačen signal, ne zgolj našim državljanom v Evropi, ampak celotnemu svetu. Gospod Misiroli, a ne gre tukaj zgolj A ne gre tukaj za nekaj več kot le eh, identifikacijo interesov. Potrebujemo politično vodstvo. Potrebujemo komisijo, ki dela za interese in v interesu državljanov in državljank Evrope in ne izpolnjuje zgolj nalog vlad, ne sodeluje zgolj v tem medvladnem procesu. Najprej moramo pomesti pred svojim pragom, preden lahko pomagamo preostalemu svetu. Now the floor has uh, Mr. Savic. Gospod Savic. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, gospod Čebe, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Všeč mi je bila Ta eh, prilika o programski opremi in o strojni opremi v hardveru in softveru. Ko razmišljamo o programski opremi, moramo razmišljati tudi o razvoju strojne opreme. Kaj se bo zgodilo z našo strojno opremo? Dovolite mi, da citiram Goldmanovo knjigo, kako je umrla civilizacija. Do konca stoletja smo na osnovi stroškov in plodnosti aktivno prebivalstvo eh, med Eh, aktivno prebivalstvo se bo zmanjšalo za dve petini, v vzhodnji Aziji pa za dve tretjini. V ZDA bo zraslo za eno četrtino. Najmanj plodne bodo pa evropske države, tiste najbolj industrializirane. Celotno prebivalstvo bo tam padlo za 40 do 60 odstotkov v tem stoletju. To je zgodba, o kateri nihče ne poroča. Prebivalstvo upada posod v industrializiranem svetu. S tem bo prišlo do velikih premikov v gospodarstvu in politični stabilnosti. Nekatere države, kot je Rusija, se že soočajo, soočajo s takšno, s takšno eh, demografsko spiralo. Ko govorimo o strategiji za prihodnost, gospe in gospodje, in eh, to sem želel povdariti, moramo povdariti vprašanje demografije, prebivalstva. V nasprotnem primeru nas eh, čakajo velike težave. Naša programska oprema ne bo delovala, ker naša strojna oprema ne bo delovala oziroma je ne bo. Še en komentar imam. Po mojem mnenju nima smisla razmišljati o Evropi kot vele sili, glede na to, da sredstva za obrambo predstavljajo en odstotek BDP-ja v večini držav. Zato smo ustvarili izraz mehka moč, da bi zakrili dejstvo, da je Evropa vojaško šipka. Mehke moči ni razen, če ima Evropa dejansko možnost, da projicira moč onkraj svojih meja. V nasprotnem primeru to ni moč. Mogoče gospodarska moč, ampak ne pa vojaška moč. Hvala. Merci, uh, špa... Hvala lepa. Seveda se strinjam eh, z ambicijami, ki so bile omenjene, ampak ne bi zdaj rad eh, to razpravo preveč eh, prizemljiv na neke prozaične izjave, ampak kot je dejala gospa Gomeš, veliko stvari že imamo v pogodbah, še posebej v Lizbonski pogodbi, veliko stvari že imamo v dogovorih spetih na svetu, eh, na področju obrambe, imamo tako imene headline goals, eh, torej prioritetne cilje, potem eh, bojne skupine, ki jih nikoli nismo uporabili. Skratka, imamo inštrumente, imamo ambicije, imamo institucije, mehanizme, vse te stvari že imamo. Kaj nam manjka? Manjka nam veliko neke dosledne in eh, konsenzualne politične volje, da se vse to potem eh, lahko uveljavi. Moram reči, da sem vedno presenečen, čeprav bo to morda zvenelo, kot da to prenašam na neko etično področje, ampak vsakih šest mesecev, ima, vsakih šest mesecev imamo neformalno srečanje ministrov za obrambo, manj kot tretjina jih je prisotnih. Imamo potem izredno zasedanje o Malju, ena od držav članic Evropske unije je v vojni, vse države članice izražajo solidarnost in pravijo, da je to nekaj, kar zadeva Evropo kot celoto, ampak manj kot polovica ministrov za obrambe je prisotnih. Vem, da jih zastopajo izredno kompetentni ljudje, ki poznajo problematiko, ampak ko govorimo o izraženju politične volje, se mora ta izkazovati tudi na tej ravni. Seveda razumem, eh, da so dnevni redi Eh, in eh, urniki ministrov zelo napolnjeni, to zelo dobro vemo, ampak vendarle si včasih rečem, res dobro, da državljani ne vidijo prezenične liste teh različnih srečanj, ki potekajo in kjer se o zadevah odloča, ne samo razpravlja, ampak odloča, ker se sprejemajo velike odločitve glede eh, prihodnosti naše eh, zunanje in obramne politike. Zdaj, čisto anegdotično bi rad povedal, da se ne moremo še naprej pretvarjati, da moramo obramno in varnostno politiko vsake šest mesecev na novo odkrivati in eh, opredeliti. Ne, imamo celo vrsto inštrumentov že v rokah, potrebujemo neko politično voljo, da bo to delovalo in eh, pomembno je, da odgovorni, se pravi eh, visoka predstavnica, pa tudi ministri na nacionalni ravni prevzamejo to odgovornost. Hvala. Uh, Najprej strinjam se s senatorjem Klihom. In uživam v statistiki Salafranke. Kar nekaj poslancev pa je govorilo o obrambnih zmogljivostih, še prav posebno v primerjavi z ZDA. Mislim, da je še slabše, kot pravite. Mi namenjamo približno tretjino zneska, kot ga zveda za obrambo. In mislim, da bi si resnično naredili uslugo, če bi imeli vsaj tretjino zmogljivosti ZDA. Vendar pa, če si ogledamo, kakšni so rezultati, je še slabše. Nekdo je omenil, da imamo 1,8 milijona vojakov v Evropi. Da samo 5 do 6 odstotkov jih je takoj pripravljenih na posredovanje. Predstavljate si, če bi ZDA imeli 50 eh, politik za javno naročilo, 50 kopenskih sir, 50 um, drugih rodov vojske. Seveda bi potem imeli tudi take težave kot mi in bi vse skupaj izgledalo zelo herojsko. Torej, moj predlog bi bil, da ko začenjamo nove programe, naprimer, ko gre za zmogljivosti, kjer vaškega oseba ne potrebujemo, bi torej morali imeti stvari malo drugače navedene kot takrat, ko izbiramo naprimer oklepnike. Lahko se seveda specializiramo, lahko imamo potem javna naročila na skupni podlagi in potem dobimo tudi veliko boljšo ponudbo za davkoplačevalce in tudi boljšo zmogljivost za vsakega izmed nas posamezno, kaj šele kolektivno gledano. Vendar pa seveda to zahteva politično voljo. Te pa vedno ni veliko krat govorimo o tem, da moramo skupno delovati, vendar pa ko pride do tega, da bi se dejansko morali odločati, prevladajo nacionalni interesi. To lahko vidimo pri vprašanjih, kot je navzočnost v mednarodnih organih. Gospa Goma še omenila reformo varnostnega sveta. In tukaj lahko to ponazorimo. Poljska podpira nemško stališče izpred nekaj let, da bi morali imeti stani sedež za EU. V varnostnem svetu za nam. Vendar pa mislim, da ima gospod Brok drugačno mnenje glede tega in to ponazarja težavo. Kar nekaj je delov mednarodnega sistema in sistema ZN je, kjer bi dobili več, če bi bili predstavljeni skupno. Vprašajmo se, ali smo bolj močni ali manj, če smo v STO predstavljeni enotno kot EU, ki jo predstavlja Evropska komisija. Seveda smo bolj močni zato ker je tam samo komisija, ne pa tudi še država članica. In to potem velja tudi za druge organizacije. V teh kriznih časih bi si lahko prihranili milijarde s tem, da bi se umaknili iz nekaterih delov sistema Združenih narodov kot država članica in bi bili seveda veliko bolj vplivni. To bi moralo biti jasno, vendar pa seveda potem pa bi prišlo do tega, da mora, bi morali resnično pokazati, ali držim, želimo delovati skupaj ali samo govorimo o tem. Če tega testa, glede skupinskega kolektivnega delovanja, ne bomo uspešno prestali, potem bom pesimističen do takrat, ko nam bo to uspelo. Strinjam se z gospodom Gabesom. da na Balkanu nismo upravili svoje naloge, da bomo morda morali posredovati na severu Afrike, morda tudi na Kaukazu in na širšem moču Bližnjega vzhoda. Bori, bojim se, da bomo na obramnem področju ponovili to, kar smo storili eh, z grozovitimi posledicami na monetarnem področju. Vsi smo približno vedeli, da če bomo kršili pakt za stabilnost in rast, da bo to tvegano. 60krat smo ga kršili in potem, ko je izbruhnila kriza, smo bili institucionalno nepripravljeni, da se s tem soočimo. Nismo imeli reševalnega sistema, nismo imeli postopkov za nadzor in poznamo rezultat. Velikanska kriza. Na obramnem področju bi lahko kriza izbruhnila tako nenadoma, kot je bilo to s finančno krizo in to bi lahko bilo še hujše. In spet smo nepripravljeni. Zato, ker pač eh, samo puščamo to našim naslednikom. In opozorjeni znaki so posod. Nismo se še naučili, kar se tiče naše impotence na Balkanu v 90-ih letih. In Strinjam se, da ni zadostnega sodelovanja med NATO in EU. Naši sodelavci umirajo zato, ker dve organizacije, ki imata večinoma enako članstvo, ne morata pomagati drug drugemu. Dobro, Afganistan. Vsi poznamo, poznamo razmere. Pred nekaj leti se mi je zdelo smiselno, da bi imeli pet začasnih konstrukcijskih ekip v glavnih regijah Afganistana v časih, ko, je, ko so bile razmere na jugu zelo vroče. Da bi torej uporabili naše okoljske vire in bi lahko potem spremenili razmere v tej državi, ko so naši vojaki umirali. Pa je to bilo nemogoče, ker bi potem te ekipe morale vrvati enote NATO, to pa je bilo nemogoče zaradi Cipra. Na Cipru potekajo, potekajo volitve. Upamo, da bo novo vodstvo Cipra nam pomagalo najti rešitev in bomo potem premustili ta rešili to težavo, kajti ta status quo je popolnoma nespremljiv. Gospa Gomeš pravi, da se ne moremo strinjati glede skupnega financiranja za Mali. Ne vem, kaj s tem mislite, ne, poz, ne poznam številk točno, vendar pa mislim, da smo namenili 50 milijonov evrov za afriško silo, za afriško misijo in potem tudi še razvojno pomoč. Verjetno mislite, fin, govorite o financiranju misije EU. Gomeš pravi, da je to to, tako. Da, seveda ne smemo ponavljati napak eh, v strukturah NATO. NATO je bil vzpostavljen na podlagi razmišljanja, da bi lahko prišlo do pač globalne vojne. Sedaj pa vodi vojne po izbiri, če smemo tako reči, in tukaj so stroški pomembni. Spobude ne smejo biti zasnovane tako, da tisti, ki sodelujejo na misijah, tudi plačujejo za to in tisti, ki ne sodelujejo, pa samo privačujejo. Mora biti obratno. Seveda pa je zato potrebna politična volja spet. In potem še nekdo, ki je govoril o prebivalstvu, o demografiji. Pravijo, da je demografija naša usoda. Zelo nas skrbi, da imamo zelo malo instrumentov, da bi vplivali na to ljudje, o katerih govorite, so že rojeni. In če želimo stvari popraviti, bi, to morali, bi bili to morali storiti že prej. Sedaj je že kar precej generacij, ki pač nima več otrok in so že prestari, da bi imeli otroke. Seveda, potem imamo samo še migracije in to pa so potem spet politično težavna vprašanja. Onda pa mislim da sva oba to omenila. To je odločen argument za to, da delujemo skupaj. Strijam se, da imamo instrumente v pogodbi, da bi storili več. Pravi test pa je, če smo iskreni, ali največje države članice želijo uporabiti te instrumente za izpolnitev določ pogodbe. Hvala lepa. Well, Mrs. Gomez, when political... Gospod Gomez, ko govorimo o političnem vodstvu, moramo analisti umokniti, ker pač eh, morajo politiki in izvoljeni predstavniki parlamentov o tem spregovoriti in potrebno upoštevati pač seveda interese bližnjega telesa. Če se gledamo zadnje štiri leta, je bilo zelo malo zahtev strani naših državljanov, da bi bili bolj odločni na področju zonanjih zadev v parlamentu. Nekaj moramo storiti, to je bila nekakšna mantra v 90-ih in v prejšnjem stoletju. In tega nismo prav veliko slišali v Evropski uniji in verjetno morajo izvoljeni politiki to upoštevati. Poleg tega je Evropski svet, kot sem dejal, tudi bil tak, da bi naj deloval v tem smislu. Če pa se gledamo zadnjih 15-20 sestankov Evropskega sveta, skoraj da ni bilo zunanjih zadev na dnevnem redu, ker so pač naši voditelji imeli druge stvari, če smem temu tako reči. Sedaj bomo imeli sestanek, ki bo posvečen temu. To pozdravljamo po vsej Evropski uniji, vendar pa seveda je ena neželenih posledic Lizbonske pogodbe, da torej ni vedno pri razpravah naših voditeljev navzoča tudi razsežno zunanje politike. Veliko je pričakovan glede Evropskega sveta na temo obrambe letos, vendar pa ne bi izpostavljal samo obrambe, kot se je to zgodilo v razpravi. Najprej seveda se moramo odločiti, česa si želimo, kaj želimo storiti kot evropejci. Morda se moramo odločiti, ali bomo sposobni kot eh, evropejci skupaj s partnerji NATO, američani pa tudi v primeru Malija je Afriska, Afriška unija naš naravni zaveznik si to ogledati. Vendar pa ne smemo vsega gledati ločeno. Dodana vrednost Evropske unije je točno možnost in zmožnost, da ima celovit pristop. Imamo tudi uroza za to, kot je dejal minister Šikorski. In to je naša dodana vrednost. Morda bi morali preizpostaviti politično voljo in institucije, da smo torej dobro pripravljeni in potem bi tudi politična volja lahko naredila veliko in bi lahko uporabili tudi pogodbe za to, torej pripravljenost, tako vojaško kot ne vojaško, tako kar se tiče softvera kot tudi hardvera. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Polec. Sorry. It's been, uh... No, no, no. Uh, Se pravi, če je pravi predsednik, še gospod Bild. Gospod, pravi, gospod Bild pravi, da, da, predsednik me je pozabil. Torej, poskušal bom biti kratek, ker je eh, večina stvari bila že izrečenih. Seveda, nekaj razmisleka glede določenih vidikov. Kar se tiče obravne zmogljivosti, mislim, da se strinjamo, vendar pa mislim, da je nekaj potrebno reči. To, kar se dogaja v Evropi, je velik premik pri tem, kako oblikujemo uh, naše sile. V veliko državah smo prešli sedaj v bolj moderne oblike ekspedicijskih sil. Britanija je to, mislim, da storila že v 50-ih, 60-ih letih, torej že davno in še vedno obstaja nekaj težav, vendar pa to so ekspedicijske sile. Francozi so to storili pred 10-15 leti, nekaj takega. In je se celotna struktura rasula. To ni potrebno smo povedati, ker pač invazije ni bilo na vidiku. Kar so se pripravili, Švedska je storila enako. Velike stroške smo imeli, sedaj nimamo več rednega služenja. Uh vojaškega roka, torej številke se zmanjšuje, vendar pa ekspedicijska zmožnost se povečuje. Evropska unija ima večje ekspedicijske zmogljivosti za vojsko kot kdajkoli prej. Je to dovolj, verjetno ne, vendar pa že to je velik premik, da se to dogaja v tem trenutku. Američani tega ne vidijo, ker od poraza v Mehiki niso imeli teritorijalnih vojn na ameriški celini vse njihove so ekspedicijske v evropskem primeru. Žal me, da moram to povedati, pa smo imeli ozemljske vojne zelo dolgo, kar nekaj stoletij in sedaj prihaja do tega velikega premika. Kar se tiče zmogljivosti, ki jih potrebujemo, seveda potrebujemo pravo odločno silo. Libija je bila omenjena. Mislim, da sem to že dejal, moram reči pa še enkrat, da me bolj skrbijo pomakljivosti v diplomaciji kot druge. Poglejmo si Libijo. Imamo elemente kinetične sile, ki lahko zruši režim. Lahko uničimo režime, če to želimo. S prispevkom ZDA. To je možno, torej, kakorkoli že. Težavno pa ni uničevanje režimov, temveč je potem spostavljanje novih. Poglejte, evakuirali smo morali vse iz Bengazija, tam nas več ni, ne moramo biti. Meje izginjajo, orože je posod, vidimo zelo veliko šokov, ki se pojavljajo na področju Malijo in druge. Morda se lahko seveda pogovarjamo o nadzorovanju na mejah in tako dalje, vendar pa ali imamo instrumente za to, da bi diplomacija lahko pomagala k stabilnemu razvoju libijske države po uničevanju preteklosti. Dobro je, da lahko uničujemo, vendar pa lahko potem zagotovimo stabilnost. Smo bili uspešni v Afganistanu, še vedno se odločamo o tem, še vedno ne vemo točno. Tudi Cipra nismo združili po vseh teh letih, kar je ključnega pomena zaradi misij Združenih narodov. To so torej diplomatske pomankljivosti. Z radkom mislim, da smo včeraj bila na kulturni ekskluziji, ne politični, v Pridnesterju. Ste že bili v Pridnesterju? Veste, kje to je? To je sovjetski ostanek, sovjetska enklava v Evropi, kjer vstopite v popolnoma drugačen svet. Smo razrešili to težavo? Ne. Torej, po mojem mnenju, moramo veliko več vero nameniti reševanju sporov in diplomatskim instrumentom. In velike stvari so pred nami. Veliko težav smo imeli z Balkanom, kar precej časa in precej izzivov je še v tem delu sveta. Vendar pa kam gremo na vzhodu? V Siriji imamo zelo veliko mrtvih in dlje kot bo to trajalo več bo uničevanja od Bejruta do Basre in do Bahrajna. In veliko džihadistov bomo imeli. In seveda na sami meji Evrope imamo instrumente za to, da se tega lotimo. Moj odgovor na to. In seveda razprava je neskončna o sankcijah in tako dalje. Vendar pa to samo po sebi ni dovolj. Diplomacija je pomembna, seveda, združiti varnostni svet in potem lahko preprečimo vojne, ki so posredne. Prej, kot nam bo to uspelo, prej bomo lahko zagotovili stabilnost. Morda to bo zelo težavno in potem seveda tudi vprašanje CC in pravice. 18 let po koncu vojne v Bosni se še vedno o tem pogovarjamo. Torej, najprej smo končali ubijanje, potem pa morali zagotoviti stabilnost in pravno državo. Če pa želimo storiti vse naenkrat, nam seveda spodleti. In to so veliki izzivi pred nami. Oziroma nekateri izmed velikih izzivov, ki so pred nami, kar se varnosti tiče. Ali imamo instrumente za stabilnost, za izgrajevanje držav, za pravno državo, za vse te zadeve na področjih, ki so videla uničevanje družb. Ko govorim o tem, ne govorim samo o zgradbah, tudi ne o ubiti, gre za samo bistvo družbe, ki je uničeno. Ko se spopadajo ta dva naroda, ko se spopadajo veroizpovedi in to potem traja zelo dolgo časa. Kaj moramo storiti? Pozabil sem že točno številka, vendar pa mislim, da imamo približno 40 tisoč diplomatov v vsem svetu. To je impresivno, če bi se lahko bolje usklajevali, bi lahko dosegli veliko več. Nekoliko šaljivo, če bi lahko diplomati ure, ki jih porabijo za to, da so na spremih pri državah članih Združenih narodov, porabili za ponovno izgradnjo in pomoč Libiji, bi imeli več kot dovolj. Torej, potrebujemo veliko več usklajevanja, kot je dejal Radek, pri diplomatskih prizadevanjih, kajti um, vsaka od držav posamezno je prešipka. Imamo potem tudi druge instrumente, sklad za demokracijo. To so torej novi instrumenti, ki jih začenjamo uporabljati. In potem imamo tudi Evropski institut za mir. To je še en instrument, ki ga lahko uporabimo. Torej, zelo veliko instrumentov preventivne diplomacije, preprečevanja sporov, imamo za vse te izzive. Sveda pa ne želim biti proti temu, da bi izboljšali naše obramne zmogljivosti, bolj pa me skrbijo pomagljivosti v diplomaciji, kar se tiče stabilnosti, kar se tiče izgrajevanja pravnih držav na naši soseščini. Ko vidim, da obstajajo možnosti, da bo prišlo do težav v sosedstvu in se bomo morali ukvarjati tudi s tem. Pa smo seveda to že imeli, Balkan, Cipr, Afganistan, Libija, Sirija, Mali, karkoli že. In potem mislim, da je glavni izziv druge. Prava varnostna grožnja, s katero se soočamo, je morda kibernetski kriminal in o tem se pa sploh ne pogovarjamo. Hvala lepa, gospod Polec. Hvala lepa. Obema ministroma sem hvaležen za to, da sta nas nasplošno uvedla v razpravo in rad bi se navezal na to in spregovoril o tem, na čemer smo vsi pripričani, da je Evropska unija garancija za mir v Evropi to je enotni trg, to je podlaga za naše blagostanje, istočasno pa mora biti tudi naš odgovor na izzive globalizacije in eh, multipolarnega sveta 21. stoletja. Za 1,3 milijarde Kitajcev, 1,2 milijarde Indicev, ZDA in ostalimi, ki so že določeni kot eh, najpomembnejši elementi na tem svetu. Torej, zato je zahtevano od Evropske unije, da delujemo skupno na vzven. Tako naši nacionalni kot tudi skupni interesi bodo tako nekaj, kar zagovarjamo. Sveda imamo potem zelo veliko ministrov, ministerskih svetov, premijejev, političnih odborov, vse to je potrebno usklajevati. To je vse pomembno, vendar pa po mojem mnenju in po mojih opazovanjih to vodi praviloma do reaktivne zvanje politike. Če premislimo, kaj želimo doseči, globalno gledano, katerim dolgoročnim načrtom sledimo, zato potrebujemo strategijo. In za to strategijo moramo združiti naše zmogljivosti. Tukaj tudi sami sem na teh 40 tisoč diplomatov. To bom sedaj prevzel. Moj argument je, ta številka je bila nova in potem gre tudi za to, da povežemo naše zmogljivosti. In zato je pomembna globalna evropska strategija, o kateri razmišljamo. To je ta evropska globalna strategija. Vendar pa po drugi strani moramo predelati varnostno strategijo, odkar je bila napisana, se je pač preveč stvari spremenilo. Strinjam se s Karlom Biltom, še prav posebno glede vašega drugega prispevka. Zunanja politika Evropske unije je veliko več kot to, da govorimo samo o vojaških operacijah. Vendar pa uporaba vojaških sredstev kot izhod v Siriji spada tudi k temu. In seveda lahko pozor teh vprašanj rešujemo potem tudi nadaljne vprašanja, če bomo želeli oblikovati skupno zunanjo politiko. Kajti uporaba vojaških sil seveda potem zadeva bistvo razumevanja soverenosti. Primer, ki je bil tukaj tudi omenjen, potreba po združevanju evropskih vojaških sil, vodi tudi do vprašanja, kako pa se lahko zanesemo, koliki meri se lahko zanesemo na to, kar imamo, če določen narod naprimer zagotavlja določene, izvajanje določenih nalog in potem se pri določenem vprašanju odloči drugače in nam potem ne uspe skupno gledano. Ali sploh ne začnemo z določenim projektom. O tem se moramo pogovarjati, kako bomo ravnali s tem. Ano včeraj v Belinu smo imeli predstavitev glede Evopa in tukaj smo govorili tudi o zunani dimenziji vaških misij. Seveda, vsak nacionalni parlament eh, nadzoruje prispevek svoje države, vendar pa kako to izgleda v Evropskem parlamentu, nadzor nad eh, temi vojaškimi operacijami, veliko krat so to majhne in eh, jih imamo po vsem svetu. Tako kot je pokazal Mali, moramo torej imeti vire na razpolago dovolj hitro. V Malijo tako ni bilo, čeprav smo s pripravo misije za usposabljanje pred pol leta skušali ovrenotiti politični položaj. Samo seveda so se potem stvari razvile hitreje v Malju in Evropska unija ni bila dovolj hitra, Francija pa je, hvala Bogu, hitro posredovala kar se tiče prenove Evropske varnostne strategije. Tu bi predlagal, da premislimo o načinu, ki ga je izbral NATO v zadnji reformi, ko je Madeleine Albright seminarji v državah članicah strokovno razpravo premustila razlike med strokovnjaki, kajti tudi v nacionalnih državah potrebujemo strateško razpravo. In potem, ko najdemo skupno podlago, tako, ko združimo različne načine razmišljanja, še prav posebno, kar se tiče uporabe vojske, da se potem poenotimo. Torej. torej, zato je potrebno praviti strategijo, ne samo nov dokument, ki bo veljal naslednjih deset let in potem bomo spet pripravljeni na dokument. Ne, potrebno je imeti proces, ki bo dosleden in ki bo tekel in pri nekaterih težkih vprašanjih ima Evropska unija dobro zunanjo varnostno politiko. Tukaj, naprimer, lahko spregovorimo o Iranu, kjer smo tako na jedrskem področju vključeni v pogajanja, prav tako pa smo nazoči tudi pri sankcijah in pri ponudbah sodelovanja. Upamo, da bomo kmalo tudi uspešni. Hvala lepa. Hvala lepa. Veliko se želi še javiti k besedi, imamo časovno. Se moramo časovno omejiti, se lahko omejimo na dve minuti, le tako boste vsi dobili možnost, da spregovorite. Prav? Gospod Weigl, prosim. Hvala lepa. V teh dveh minutah bi rad podal pripombo, oprostite, bi se rad zahvalil gospodu Bildu, ga pohvalil za to, kako je govoril o razmerah, v katerih smo, ko je pokazal razočaranje in ko je govoril o hudih težavah, v katerih se soočamo. Ustrezno je bilo, da je omenil Sirijo. Že kar nekajkrat sem zastavil enako vprašanje. Koliko pa lahko prenesemo, kakšna je cena za uničevanje države in za odstranitev režimov, ki jih ne maramo in ki si jih želimo spremeniti. Torej, mislim, da se moramo izogibati razmeram, ko je cena previsoka. V Siriji smo nekje na meji, če začnemo govoriti o težavah, ki jih Sirija odpira kot je kurdski problem in kdo bo vladal v Siriji, ko bo konec državljanske vojne in tako dalje se sprašujemo o tistih pravih vprašanjih za evropsko politiko, za evropsko diplomacijo in za naše izkušnje. Imeli smo zelo tragične izkušnje v Evropi in skušati moramo sedaj nadgraditi našo diplomacijo, uporabiti to mehko silo. Nikoli ne bomo resnično vele sila, vojaško gledano. Moramo pa biti tisti, ki pomagamo pri iskanju političnih rešitev. In eno od orodij je tudi mednarodno pravo. Tega ne smemo pozabiti. Hvala lepa. Mr. Brobeli. Gospod Brobeli. Thank you very much, uh, distinguished... Hvala lepa. Spoštovana ministra. Seveda, torej, pozdravljamo pobudo, ki bi naj ustvarila Evropsko globalno strategijo. V trenutnem mednarodnem okolju postaja to vedno bolj potrebno, kot so pokazali nedavni dogodki na severu Afrike, v Sahelu in tudi na Bližnjem vzhodu. Potrebujemo torej strategijo zunanjega delovanja, ki bo posodobljena. Po mojem mnenju pa moramo govoriti tudi o časovnem razporedu, seveda ne danes. Kako lahko v bližnji prihodnosti ukrepamo in kateri so tisti naši glavni cilji pri vzpostavitvi te nove strategije. Znotraj te nove strategije, oziroma ne nove, prenovljene strategije, pa moramo ugotoviti, katera orodja imamo na razpolago, tako kar se softvera in kar se hardvera tiče in seveda potem magična besedica, ki je bila danes izrečena, politična volja. Kajti tukaj razpravljamo zelo pragmatično in to je zelo dobra razprava. Vendar pa kaj se bo zgodilo potem? Združiti moramo torej vse naše zamisli, ideje, mislim, da so te jasne za nas, kako smo lahko bolj učinkoviti v mednarodnih organih, da smo torej enotni, če imamo zelo jasno strategijo. Če imamo enotno strategijo, potem nas je lahko 27 mednarodnih organizacij. Pa seveda zagovarjamo enaka stališča. To potem ni težava. To moramo torej pripraviti, kajti gre za varnost naših državljanov, gre za varnost in prihodnost sveta globalno gledano. Bil sem minister za okolje dve leti v Romuniji. Podnebne spremembe so zelo pomembne. To je varnostno vprašanje, tako srednje kot dolgoročno. Torej, imamo te jasne izzive, ki so pred nami in zelo pomembno je imeti časovni razpored, ki bo se z vsemi temi težavami hitro soočil, ker bomo pač imeli volitev naslednje leto in vsa ta vprašanja moramo združiti in pripraviti celovito strategijo. Hvala lepa. Thank you and, uh, thank you. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovana ministra, za provokativne pa tudi zelo navdihujoče pripombe. Veliko izmed nas je govorilo o preventivi, o posredovanju, o ponovni izgradnji. In mislim, da nas združuje vprašanje odgovornosti, da zaščitimo. Mislim, da bi bilo dobro, če bi Evropska unija pripravila skupno soglasje glede instrumentov in narodi, ki jih imamo, glede odgovornosti, da zaščitimo. Preventiva. Kdaj, kje, kdaj, kje posredujemo in kdaj, kje pomagamo pri vzpostavitvi novih struktur. Mislim, da moramo tukaj torej prek vseh institucij uporabiti vsa naša orodja in uporabiti skupno soglasje za to. Tako bi torej lahko osredotočili našo energijo, pa tudi razmislek. In to bi bilo seveda tudi zelo dobro za združene narode. Rada bi torej vedela, kaj mislite o takšni zamisli. Hvala lepa. Yes, thank you. I, I also want to commend uh, both. Ja, hvala. Tudi jaz bi čestitev eh, obima ministroma in tudi ostalim, zato da so se lotili tega projekta, ker je to vsega, kar potrebujemo. To je zelo koristno. Veliko govora je bilo o evropski soseščini. Karl Bild je izredno omenil tudi islamski svet kot našega najbližjega soseda in eh, to me spominja na državo, ki jo sploh še nismo omenili danes, Turčijo. Verjetno, če Turčija ne bi bila kandidatka za članstvo v Evropski uniji, to poročilo v maju, potem mislim, da mora priporočiti, da Turčija takoj začne z pogovori, s pogajanji. Ta pogajanja so zdaj v neki slepi ulici, govorimo o razlogih za in proti članstvo in tako naprej, tu pa se vse skupaj zamrznilo. Ministr Sikorski je dejal, da je sodelovanje s sosedami zelo pomembno. In Turčija je sodelovala z nami in to zelo dolgo časa. So ključni regionalni akter v islamskem svetu. Morda bi lahko bili tudi eh, pomembna predna za Evropsko unijo in Evropska unija bi lahko postala močnejši in bolj vpliven globalni akter s Turčijo eh, zraven na mesto s Turčijo izven EU. Ko Turčija postane del Evropske unije, postane del rešitve, če pa ostane zunaj, pa to postane samo še nov problem. No in na zadnje, zelo mi je všeč to, kar je Radek Sikorske dejal, namreč, da je tudi jug Evropska soseda, vzhod pa so sosedi Evrope. Ampak kje je zdaj Turčija? Turčija je na jugovzhodu. In uh, zauzema Bospor, tako da je malce tega in malce onega. E, tako da tu morda imamo tisti, tisto strojno opremo, potrebujemo pa še e, softver, zato da bo to postala e, realnost. Kajti dolgoročna strategija Evropske unije v svetu mora vključevati tudi nekakšno rešitev vprašanja Turčije. Hvala. Thank you, Chair. Something like that, yeah. Ne? Ja, nekaj takega, ja, predsednik. Po devetih letih tukaj bi že lahko vedeli, kako me ime. Bom nadaljevala v, v švedščini. Karl. bo verjetno protestiral proti mojemu vprašanju čeprav proti, ker protestira proti mojim vprašanjem že 20 let, pa vendarle, moje vprašanje je povezano z naslednjim. Tudi mene skrbijo razmere na Kaukazu in eh, po mojem mnenju razmere niso postale nič kaj boljše. Mislim, da so stvari samo še eh, resnejše, kot so bile pred nekaj leti. Zdaj po zadnjem zasedanju sveta in po sklepih, ki so bili tam sprejeti, vidimo, da naj bi sprejeli tudi predružitveni sporazum, za, podpisali predružitveni sporazum z Armenijo. Parlament meni, da tega ne bi smeli storiti, dokler ne pride do izboljšanja stanja v regiji. Tega izboljšanja ni, Armenija še ni umaknila svojih Eh, sil, tudi Rusija se še ni omaknila, tako da me zanima, zakaj? Morda je to slišati kot eh, zelo konkretno vprašanje, ampak je zelo generalno vprašanje tudi, ker to ima vezo eh, tudi z našimi vrednotami. Spomnimo se Balkana. Po nekaj časa se kar navadimo tega, da je nekje neko konfliktno območje, vsi so enako krivi in potem se jih začne uh, obravnavati kot uh, ljudi, s katerimi tako ali tako ne znamo in ne moremo sodelovati. In uh, dejstvo je, da nas uh, vse čas uh, te situacije preskušajo. Enako velja tudi za Gorski Karabah. Tako da me res zanima, ali sploh kaj poslušate, to, kar pravimo mi v parlamentu. Hvala. Min minister. Thank you very much. Hvala lepa. Vsi vemo, da ima Evropska unija ogromen potencial, gospodarski, znanstveni, kulturni, duhovni in tudi politični potencial. Prav tako moramo vedeti in ne smemo pozabiti, da nosimo veliko odgovornost. Najti moramo odgovore na globalne izzive, podnebne spremembe, revščina, oboroženi konflikti. Vedno bolj se vključujemo tudi v razreševanje teh sporov in vsekakor nam gre bolje pri preprečevanju konfliktov in pri eh, spravi in eh, rehabilitaciji po konfliktih. Tako da ja, kar dela ta softver in hardver, naslednji korak bi lahko bil eh, stalni sedež v varnostnem svetu eh, OZN. Vem, kakšni so pomisliki okrog tega, ampak vendarle bi se za to, po mojem mnenju, morali govoriti. No in, ko že govorimo o softveru, ne pozabimo na zelo pomemben sestavni del tega softvera in sicer naše skupne vrednote. Mislim, da je ena od eh, lekcij arabske pomladi. Ta, ta države članice ne smejo pozabiti na te skupne vrednote, kot je demokracija, človekove pravice, vladavina prava. Tega ne smemo pozabiti tudi v naših bilateralnih odnosih izven EU. Ena od lekcij arabske pomladi, ki jih eh, noben ekonomski interes ne, mori, ne more upravičiti, je sodelovanje z avtoritarnimi režimi. Tako da v zaključek lahko povem, da bi morali še nadalje izboljšati integracijo, ne le s širitvijo Evrope, kajti eh, bolj ali manj je zadeva dorečena, kar se tega tiče, ampak eh, mislim, da bi morali iti korak dlje tudi pri poglabljanju integracije, ne le gospodarske integracije, ampak tudi integracije na drugih eh, političnih področjih zunanjo in varnostno politiko. Gospod Galer. Hvala lepa, gospod predsednik. Pobudo obeh ministrov razumem kot eh, prispevek k pripravi na Evropski svet o obramnih vprašanjih proti koncu tega leta. Upam, da bo takrat res prišlo do vsebinskih odločitev, da ne bomo Eh, zgolj govoričili in da ne bo vse ostalo na deklaratorni ravni, ampak da bomo dejansko eh, nekaj naredili. ZDA nam pravijo, dajte se bolj potruditi in poskrbeti za svojo soseščino in mislim, da tudi tu moramo postati jasno sporočilo. Ker je dejal kolega eh, Polenc, kar zadeva reformo varnostne in obramne strategije. Tu v parlamentu imamo že leta stališče, da želimo Evropsko belo knjigo o varnosti in obrambi. Torej dokument, v katerega bi zajeli skupno uh, analizo uh, tveganj in uh, ogroženosti, kjer bi opredelili naše skupne interese, kjer bi ugotovili, kakšne kapacitete imamo na voljo. In to je vprašanje za ministra, se boste zauzemali za to, da uh, se lotimo Evropskega obrambnega pregleda European Defense Review. Po mojem mnenju bi bilo to pomembno. Prav tako bi Eh, upal, da bodo vaši prispevki prispevali k eh, dobremu rezultatu. Eh, na omenjenem vrhu prav tako me zanima, ali se dozemate za takšno belo knjigo, ki bi jo potem lahko sprejeli najkasneje ob omenjenem vrhu. Bom govoril po polsko. Prosil bi oba ministra, da nam povesta nekaj več o razmerju med EU in Rusijo. Kot vemo, Rusija ne sprejema svojega šipkejšega položaja v globaliziranem svetu, e, v bistvu celo nadgrajuje in modernizira svojo vojsko, želi imeti vse večji vpliv na nekdanje članice Sovjetske zveze in e, otoplitev odnosov, mislim, da eh, daje nove priložnosti eh, Rusiji, prav tako pa otoplitev podnebja daje Rusiji nove priložnosti pri odpiranju plovnih poti eh, nad eh, polarnim krogom, prav tako to odpira pot do novih eh, virov energentov, torej tako eh, nafte kot plina. Tako da v prihodnje bo moč Rusije kot eh, energetske vele sile še večja in posledično tudi politična moč. Moje vprašanje je, kakšen je odnos Evropske unije do tega in ali Evropska unija kakorkoli sodeluje z NATO na tem področju, kajti NATO zelo natančno spremlja podnebne spremembe, sploh na severu, eh, okrog eh, Arktike in seveda to pomeni tudi določene posledice. Merci, euh, cher ami Brok. Hvala lepa, prijatelj Brok. Najprej čestitka obema ministroma in eh, hvala za njeno lucidnost in delovinnost. Sam sem že bil v tem parlamentu leta 83, daljnega leta 83 in eh, ko je potem eh, kasneje prišlo do krize v Jugoslaviji, eh, sem eh, tudi z veseljem prisluhnil ministru velike lucidnosti, kar zadeva razrešitev te eh, krize in vidimo, koliko časa je trajalo. 20 let je minilo in praktično nič se v bistvu ni spremenilo, kot je dejal gospod Donžan. Ustvarili smo orodja, ki so pač orodja, ampak jih ne uporabljamo. Kriza v Malju je zelo jasno ponovno pokazala, da niti ena evropska država, ne glede na njeno velikost, nima več eh, neke kapacitete na trajni ravni, da vodi operacijo celo srednje velikosti. In zato je nujno narediti korak naprej, kar zadeva ekonomijo obsega, ki jo potrebujemo zdaj. In sicer to lahko dosežemo z bistveno intenzivnejšim vojaškim sodelovanjem. Naslednja zadeva, ki se mi zdi zelo jasna in pereča, je, da šefi vlad in držav, še posebej velikih starih držav članic, predstavljajo, kar je čisto človeško, ovira, oviro uh, pri doseganju resničnega napredka na tem področju za Evropo. In če se ta mentaliteta ne bo spremenila, potem se bojim, da bomo resnično postali muzej, ki ne bo imel več nikakršnega vpliva na zemljski oblik. In to me privede do naslednjega razmišljanja. Mislim, da moramo bolj prepričati tudi nacionalne parlamente. Tu sedimo v Evropskem parlamentu, ampak nič se ne bo premaknilo, nič se ne bo premaknilo, če nacionalni parlamentarci tudi eh, ne bodo mislili podobno. To je moja izkušnja, moja dolga izkušnja, ki me uči, da je evropska zavest v nacionalnih parlamentih doživela nazadovanje v zadnjih letih. Tako da se zahvaljujem ministru Sikorskemu, da je ponovno eh, sprožil to pobudo za medparlamentarno konferenco. Eh, prvikrat eh, se bo odvila v Dublinu in mislim, da moramo tu narediti pomemben napredek naprej, tako da bomo imeli v vsakem nacionalnem parlamentu neko kritično maso poslancev, ki bodo seveda ustrezno kompetentni in tudi prepričani evropejci. Eh, Zdaj, kar zadeva samo arhitekturo, jasno je, da naša naloga ni tu graditi institucije, ampak gospa Ashton kot podpredsednica komisije bi morala imeti eh, namestnike, ki bi bili odgovorni za različne vidike, enega za politično vprašanje, enega za obramno vprašanje, enega za finančna vprašanja in komisar za razvoj ima tudi ključno, politik, ključno vlogo tu. Ko sem sam bil minister za eh, razvoj, me je. Eh, glavni poveljnik NATO-evih sil v Evropi, eh, povabil v NATO in me tam prepričal v to, da je še kako pomembno zagotoviti sodelovanje v Afganistanu in eh, da se na ta način zagotovi eh, razvojni zagon. Potem sem šel s tem v nacionalni parlament in nasprotovanje je bilo veliko in razlike med svetom razvojne pomoči in svetom obrambe so ogromne in te je treba odpraviti. In jasno je, da če bi naredili več z razvojnega vidika v Afganistanu, bi bil rezultat lahko bistveno boljši. In eh, kar, za, kar velja za Afganistan, velja tudi za Severno Afriko. In eh, ko bomo čez nekaj let, kajti eh, zgodba v Maliju o Sahelu bo trajala leta in upam, da bo takrat že več evropskih držav prispevalo k pomoči tistim, ki vodijo to operacijo, kajti to je problematika, ki kaže, da je pred nami eno najnevarnejših in najmanj stabilnih obdobij v evropski zgodovini. In to je konstatacija, ki je v evropski javnosti in v evropski miselnosti ni. Gospod Del Pikija, To je zelo pomembna pobuda obeh ministrov. Dejal bi celo, eh, da je to pobuda, ki je mm, pogumna, kajti obrambe ni, skupne obrambne in varnostne politike ni, če nimamo skupne strategije. Nekdo pravi, da bi jo morali napisati. Ja, res je, treba bi jo bilo spisati. Ampak, spoštovane kolegice in kolegi, bodimo vendarle jasni. To je nujen predpogoj, ki pa ni zadosten predpogoj. Kolegi so govorili o visoki predstavnici. Ona ne bo zagotovila evropske strategije, ker to ni njena naloga, to ni njena pooblastilo. Niso izbrali, zato da bo to počela. Tako da to pomeni, da ne bo neke evropske strategije brez resnične evropske države. Ne bo evropske obrambe brez Evrope. Ne bo evropske znanje politike brez evropske zvezdne države. Strategija iz 2003, nekje predstavil Solana. Zelo lepo in prav, ampak eh, nikoli nismo izvedli, ker nismo imeli inštrumentov za to. Tako da, ali le menite, kolegi, da bi eh, za evropsko obrambo morali delati majhne korake naprej z majhnimi eh, inštrumenti, ki pa jih nihče v bistvu ne želi izvajati, ko zagotavljamo eh, zračni eh, transport, ga zagotavljajo eh, francozi, nemci, luksemburžani, belgici, eh, potem. Eh, so še druge povezave. Ampak mislim, da moramo na novo zamisliti ta pristop od spodaj na vzgor in ga izvajati od zgoraj na vzdolj. Potrebujemo neko zvezdo državo, ki bo učinkovita v Maliju, v Libiji, kjerkoli jo pač potrebujemo. Zdaj imamo lahko na voljo vse možne eh, inštrumente, vse hardware, vse software, imamo eh, lahko eh, roke in noge, ampak nikamor se ne bomo premaknili in se ne premaknemo, dokler ne bomo imeli še možganov, torej evropskih možganov, ki bodo sposobni razmišljati in ki bodo sposobni tudi reči mi, evropejci, ne mi, francozi. Torej, kako priti do tega, kako zgradite naš skupen dom, če imate odgovore, bi jih z veseljem slišal. Hvala. Hvala lepa. Gospod Hübner iz avstrijskega nacional rata. Dass nicht definiert worden ist, was Europa. Nismo še slišali opredelitve, kaj naj bi Evropa v prihodnosti bila. Tu imamo tri mm, ključne možnosti. Eno je vele sile kot ZDA, ki intervenira povsod po svetu. Druga možnost je, da Evropa postane nekakšen partner, nekakšen privesek eh, ZDA, eh, nekakšno euroatlantsko partnerstvo, to je smer, v katero razmišlja eh, Poljska in da se na ta način eh, ustvarjajo razne koalicije voljnih in tako naprej. Tretja možnost, resnično multilateralen, multilateralen ustroj, ki deluje le v mednarodnem kontekstu in s soglasjem. In tu se treba zdaj vprašati, kam gre ta varnost z vidika hardvera in softvera, ki ga potrebujemo samo za mednarodne operacije, mali čat in tako naprej. Potem so operacije, ki jih mednarodna skupnost sicer eh, dovoli, ampak eh, eh, ni ravno nekega soglasja, naprimer pomislimo na prepoved preleto v Libiji, ali pa da se izvajo operacije pro, kljub odločnemu nasprotovanju neke druge velesile, Sirija naprimer. In tu se zdaj zastavljate vprašanje, ki jih je treba rešiti. Če gradimo novo vele silo, ki lahko intervenira kjerkoli, ki igra eh, svetovnega policista, ki lahko odvija operacijo Irak 2, Afganistan 2, to mislim, da eh, bo težko implementirati, eh, kot je to treba implementirati in tu potrebujemo drugačne sile, kot jih trenutno imamo. In eh, seveda popolnoma razumem zgodovinske izkušnje Polske z velikim sosedom na vzhodu, pa vendarle, če še spomnim, kaj je dejal gospod Bild eh, za leto 1913, mislim, da je pomembno, da Evropo zgradimo kot nekakšen blok, ki bo z neimenovanim rivalom na vzhodu, da ne rečem Rusija, eh, da bo ta blok torej uspel mm, iti po po strežni poti, čeprav mislim, da to ne bo ravno uspelo, eh, da ne bo naletelo na soglasje. Gospod eh, Sarjo Šolski. Ja, prosiš in potem dobiš. Se upravičujem, ker sem zamudil. Eh, nisem govoril o politiki, ampak sem jo skušal izvajati na parlamentarni način, šlo za Azerbajdžan. No, preveril sem, kako je potekala razprava, kdo je povedal kaj in predvideval sem, da se bom strinjal z večino tistih, ki želijo dobro evropski varnosti in zunanje politiki. Ampak problem je v tem, da v takšni družbi tistih, ki počno kaj v to smer, tistih, ki jih to zanima, se bolj ali manj strinjamo. Ja, ampak problem nastane kdaj? Problem nastane, ko se lotimo surovih dejstev, in kot uh, ekonomist razumem surovo dejstvo kot denar. In dejstvo je, da se povzroča ogromna kolateralna škoda eh, skupni zunanje in obranje politike v Uniji zaradi te krize in zaradi eh, res eh, ponesrečene proračunske razprave, ki smo imeli na zadnjem vrhu. V zadnjem eh, sedemletnem proračunu sem vse čas kričal več denarja za zunanjo politiko in tako naprej in tako dalje in rezultat je bil takšen, kot je bil, ampak eh, relativno gledano ni bil niti tako zelo slab. Ampak, če zdaj pogledamo večletni finančni okvir, na podlagi odločitve sveta, ki sicer še ni dokončna, parlament, ker je zelo kritičen do tega, sploh v kontekstu krize, ki jo moramo vsi razumeti, moja država je hitro zadovoljna, ampak mi eh, smo pač eh, edini, ki odločamo. Uh, nimam številk pred seboj, ampak skratka, prišlo je do res hudega reza sredstev eh, v poglavju 4 eh, za zunanjo politiko. In to je v polnem neskladju z vsemi ambicijami, ki jih izražamo o Evropski službi za znanje delovanje, o, o ukrepljeni vlogi in tako naprej. Vsta bla bla, eh, ki ga tudi sam prakticiram, mimo grede, zaradi svojih prepričanj. Vedno sem se boril tudi za lizbonsko pogodbo, ravno zaradi zunanje politične komponente Lizbonske pogodbe, mislim, da se Elmer strinja. In eh, zdaj vlada razočaranje. Eh, namreč eh, imeli bomo polno nekih ciljev, ki jih ne bomo uspeli sfinancirati. Tako da bi zdaj eh, oba ministra in tudi Antonija morda prosil za komentar, kako se lahko soočamo s takšnimi ambicijami in cilji, ki so nedvomno pravi, eh, z vedno manj sredstvi. Kako lahko zagotovimo več Evrope izven Evrope z manj denarja. To po mojem ni izvedljivo. Je zdaj še beseda neposredno za ministra Bilta. Izjemno cenimo vaše zunanje politično prepričanje glede vzhodne politike. Mislim, da se to veste. Ampak dovolite mi tudi kritično besedo obstaja neka temeljna nedoslednost med stališčem vaše vlade glede proračuna in vašimi ambicijami glede znanje varnostne politike Evropske unije. Vaša država je eden na eh, najhujših tistih eh, sekalcev proračuna. Vsekakor hm, zelo podpiramo vaše aktivnosti skupaj z ministrom Sikorskim na vzhodu, ampak z vse manj denarja, smo že tako ali tako v težkih okoliščinah zaradi objektivnih razlogov. Eh, in kot sem omenil, sem zamudil, zato ker sem imel pogovor z Azerbajdžanom in na Južnem Kaukazu so težave, v Gruziji so težave, vse to veste. In eh, naše zadnje upanje, Moldova, eh, je tudi v nezavidljivem položaju in tudi Gruzija izgleda, da je že praktično izgubljen primer. Mm, denarja ni. Zelo skromna sredstva so na voljo. Če imamo države, ki verbalno počno eno, je eden od kolegov je, je dejal prej, eno so besede, s katerimi se ne moremo eh, strinjati, ampak jaz bi tu vendarle rad eh, izpostavil realnost. Realnost je kakšna? Takšna, da ko prebiram novice o tem, da prosimo, moledujemo za dva helikopterja od Belgice v Zamali in ko je naša nemoč tako jasna v primeru, na primeru Libije, na primer, potem naša zelo dvomljiva uloga ali pa vsaj naši dvomljivi dosežki v Afganistanu, nas kot eh, Unije in NATO, popolna paraliza napram Siriji arabska pomlad nas je popolnoma presenetila. Na začetku smo bili polni upanja, zdaj ugotavljam, da eh, izgubljamo v smislu vrednot, ki smo želeli, da tam najdejo svojo domovinsko pravico. In potem še eh, nekaj, kar je zame pomembno kot podpredsednika skupine Euronest, vzhodno partnerstvo. Slepa ulica v Belorusiji, ovire v Ukrajini, težave glede Moldove, Gruzija je praktično izgubljen primer, Armenija uh, eh, vse čas eh, med uh, eh, nalom in nakovalom in uh, potem uh, tu še druge države, ki so problematične glede demokratičnih standardov. Kaj, kaj lahko sploh ponudimo? Kaj lahko ponudimo, če ni denarja? Hvala. Karl, boš ti začel? No, mislim, da lahko ponudimo veliko. Sam sem bil za večjo uporabo denarja, za zunanje zadeve, za raziskave in razvoj in tako dalje, ampak druge vlade želijo ta sredstva, ki jih imamo, uporabiti za druge prednostne naloge. In to se je zgodilo v zadnji fazi pogajanj. Ta sredstva smo prenesli na notranje zadeve v Evropi. Vlade so menili, da je to bolj pomembna loga, kot pa eh, zadeve, o katerih smo se mi pogovarjali. Uporabljali smo frazo. Poenotenje zmogljivosti. Sredstva, ki jih imamo za zunanje delovanje, niso dovolj velika. Gre za poenotenje zmogljivosti evropskih držav članic, poenotenje delovanja naših obroženih sil, naših 4000 veleposlanikov. Ne moremo imeti 4000 poslanikov v Evropske unije, to se ne bo zgodilo. To je napačna poraba sredstev. ISS je center, na to imamo mrežo, na to lahko postopamo učinkovito. Mi dva smo bila na več skupnih potovanjih, naprimer v Moldovi pred kratkim. In to je precej zanimiva izkušnja. Pogovarjamo se na dvostranski ravni, mi zunani ministri, eh, med Švedsko in drugimi državami, tako dalje. Vse lepo in prav. Ampak psihološki in politični učinki tega, da smo naprimer trije zunani ministri nekje in da pripravimo skupne točke za govor, ki jih pripravi ISS. Učinek tega, da imamo trije isto sporočilo, je ogromen. Predvsej močnejši smo, kot pa, če bi delovali zgolj na dvostranski ravni. Jaz Radik in William Hague bi lahko govorili različno, ampak vsi govorimo o eh, vrednotah evropske integracije in tako dalje. Združevanje sposobnosti, zmogljivosti, to je to. Razprava, ki jo imamo tukaj, pa je prav tako pomembna. Evropska globalna strategija ni namenjena pripravi dokumenta. To je proizvod, gre za proces priprave dokumenta. Prihajamo iz različnih strateških kultur. Imamo eh, našo stra, strateško kulturo, grško strateško kulturo in tako dalje. Ampak ponovadi gre za razliko med francosko strategijo in britansko strategijo. Politično in zgodovinsko gledano smo precej različni, ampak razprava, ki jo vodimo sedaj s pomočjo nacionalnih parlamentov, eh, je bila pripravljena zato, da se mentalno, psihološko in kulturno zedinimo, ko razmišljamo o strategijah. Ko to dosežemo, lahko na to zagotovimo mreženje naših zmogljivosti in učinkovito izvajamo strategijo, ki smo jo sprejeli, politiko, ki smo jo sprejeli. To je ključnega pomena. R2P, kako to definirati, Sam sem bil tukaj vedno previden. Pred nekaj leti smo se o tem na veliko pogovarjali v OZN. In preprosto je teoretizirati v New Yorku, ampak ko se soočimo s težavami realnosti, moramo ukrepati drugače. V primeru Libije so številni dejali, da je to eh, zadnji, zadnja faza implementacije R2P, te odgovornosti za zaščito. In ugotovili smo, da sedaj nimamo nekega modela, ki, ga eh, ki bi ga lahko uporabili za vsak primer. Potrebujemo dobro analizo situacije. Lahko se pogovarjamo o R2P, ampak mislim, da takšnega modela ni na voljo. In to smo se naučili na kratko glede Turčije, strinjam se s tem, kar smo slišali. Ampak omenili smo še en primer, primer Islandije. Islandija je malce manjša kot pa Turčija. Sam bi dejal, da članstvo tako Islandije kot tudi Turčije predstavlja zelo pomembno temo. Zakaj? Poglejmo si alternative. Kaj se zgodi, če se ti državi odpravita na različni poti? Turčija je očitna. Če se nam Turčija ne pridruži, če je v neki situaciji proti nam, potem smo v velikih težavah. Islandija je manjša. Poglejmo si veleposlaništva v Islandiji. Ni, ni švedsko, dansko ali norveško, niti ameriško, niti rusko veleposlaništvo, čeprav je bilo včasih precej eh, večje, ko je obstajala še eh, letalska baza. Največje veleposlaništvo v Rekaviku je kitajsko. Zakaj? Ker vidijo vrata na sever in tam se poskušajo zasidrati. Mi moramo zasidrati Islandijo v pristanišču naših strateških interesov, tako kot moramo narediti tudi v primeru Turčije, ko gre za naše interese na tej strani Evrope in ko gre za našo politiko na področju širitve. Slišali smo, gospod Ibris, Visagič, da je govorila v švedščini, govori tudi številne druge jezike. Armenija, ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak tudi sam sem govoril o e, Pridnesterju in o drugih državah, ki še niso razrešene. Tam smo bila e, pred Božičem skupaj z Mladenjevom. Bili smo trije zunani ministri, imeli smo dvourno kosilo na to temo. In takšno ukrepanje potrebujemo, če želimo zagotoviti ustrezen učinek. Gospod Kovaks je govoril o sedežu Evropske unije v varnostnem svetu OZN. Sam sem za. Razumem, da je London pri tem zelo previden in okleva. No, veliko sreče. Osebno me skrbi nekaj drugega če pogledamo zadnjih nekaj let. Imeli smo dva eh, evropska zunanja ministra, finskega in luksemburškega, ki sta večino časa in sredstva uporabljala za to, da sta po svetu potovala in se prepirala, kdo bo dobil več glasov v varnostnem svetu. Mi potrebujemo sodelovanje, zato da si bomo lahko prizadevali za skupne cilje kar se, kaj se pa dogaja v, resn, eh, v resnici, prepiramo se, borimo se za moč v varnostnem svetu. Če bi prišli do ne, nekega dogovora glede trenutne situacije eh, v varnostnem svetu, bi bilo to dobro. Enkrat v prihodnosti bomo morda imeli skupni sedež Evropske unije v varnostnem svetu. To ne bo iz danes na jutri, ampak mislim, da si lahko za to prizadevamo. Vprašanje Rusije pa predam Radiko. <laughs> Haha. Sure, you want to subcontract uh, the Russia policy to us? Prav. Boš to pogodbo prenesel name, glede ruske politike, prav. Prevzel bom torej preostala vprašanja, ki še niso našla odgovorov. Gospod Polenc je govoril o pomembnem vprašanju združevanja in deljenja sredstev. Mislim, da moramo popraviti nekatere načine dela NATO, ko pripravljamo našo skupno varnostno in obramno politiko. Ne poznam primera države, ki bi bila zadovoljna z načinom eh, dela EOX-a smo deležniki tega projekta. Obstajajo patrulje in vsi lahko prosimo za delovanje evaksa glede manevrov in tako dalje. Kar se tiče načina mreženja naših diplomatskih storitev, imam tri zamisli. Prvič. V skladu s pogodbami imamo že sedaj obveznost, da slušimo državljanom naših držav na področju konzularnih storitev. Kaj, če bi se strinjali glede skupne minimalne ravni storitev in bi tako lahko drug drugega predstavljali širše, kot to lahko počnemo danes. Tukaj obstajajo zgodovinske razlike, ki pa so naša prednost. Polska je konzularna vele sila v Ukrajini. Imamo sedem eh, konzulov. Druge države pa so močnejše v eh, Aziji, v Afriki, v Latinski Ameriki. Z veseljem torej spremljamo možnost, da nas predstavljajo drugi in da mi predstavljamo druge. Resneje se moramo pogovoriti o vizumskih hišah, takšnih, kakršne imamo v Kišinavu. to je boljše in sistemsko učinkoviteje, če naši državljani vstopajo v en kraj, da dobijo izdan vizum, ne pa, da poskušajo najti kakšno luknjo in potujejo od konzulata do konzulata v svoji državi. To ni dobra rešitev. Drugič, so nahajanje veleposlaništev to počnemo uh, skupaj s Švedsko, v, skupi, v viši, uh, eh, višegradski skupini v baljskih državah. Ne gre za skupna veleposlaništva, gre za to, da damo na voljo sobo ali več sob za uporabo predstavnikov veleposlaništva neke druge države. In to lahko naredimo tam, kjer smo kompatibilni. In še tretjič, In to je moja najpogumnejša zamisel. Uporabili, uporabiti bi morali storitve službe za zunanje delovanje, da bi s pomočjo te službe ustvarili vizumske hiše drugot. Res je, da imamo na tisoče diplomatov, ampak mislim, da je stvar enaka v nemški diplomatski službi, kakor je enaka v polski diplomatski službi. Pogosto to niso diplomati, ampak so podporne osebe. 3500 uslužbencev imamo v polski službi, 700 jih je diplomatov. Države bodo le stežka predale svoje pristojnosti, kar se tiče tega jedra uslužbencev, diplomatov. Lahko pa bi seveda diplomate fizično namestili na isto mesto, če bi te podporne funkcije delili. S tem bi lahko izboljšali ne zgolj naše učinkovitosti, ampak tudi našo varnost. Pri tem mislim na veleposlaništva na vojnih območjih. Ne razumem, zakaj nimamo Evropske hiše v Kabulu, naprimer. večina naših stroškov tam predstavlja zagotavljanje varnosti. Mislim, da imamo pet do šest diplomatov v Kabulu, ki jih ščiti ta dva ducata varnostnikov. Če bi lahko ustvarili skupni kordon, kjer imamo hišo, kjer je več zavarovanih veleposlaništev, bi to delovalo. To bi bil, bil politični signal, s tem bi prihranili sredstva in postali učinkovitejši. Ampak mislim, da so to zamisel zavrnile večje države članice. Kalkulirale so, tako ali tako bomo imeli veleposlaništva, zakaj bi morali plačevati še za majhne, manjše države članice. Najmanj, kar lahko storimo, je, da uporabimo načelo vzpostavljanja evropskih hiš v novih krajih, v novih državah. V vsakem desetletju se pojavijo nove države, bodi si vzhodni Timor, bodi si južni Sudan. Morali bi počakati z nacionalnimi veleposlaništvi in namesto njih ustvariti evropske hiše. Skeptičen sem tudi glede vprašanja gospe Brandt. Mislim, da bi bilo lahko priti do dogovora glede primerov, ko je nek voditelj kršil svojo zavezo za zaščito. Mislim, da se lahko strinjamo, da ko je eh, Gaddafi grozil z masakrom Bengazija, da smo takrat morali posredovati. To je bilo tvegano, ampak moralno utemeljeno. Asadov režim ni zgolj grozil z masakrom, ampak masaker že izvaja in ta argument je še močnejši. Zakaj ne bomo posredovali? Zaradi moralnega argumenta, ker si ne moremo privoščiti še enega takšnega eh, konflikta na Bližnem vzhodu. Bodi si moramo pripričati vse, bodi si eh, se bodo ljudje delali, da niso pripričani. Imam pogumnejšo zamisel. Ne kot zunanji minister, ampak kot nekdani sodelavec mislišča. Poglejmo si pravne zahteve. Ne zato, da bi zaščitili človeški faktor, ampak zato, da bi preganjali voditelje, ki so kršili svojo zavezo k zaščiti državljana. Mislim, da začetek vojne v neki državi zato, da bi strmoglavili voditelja v tej državi, to je zelo stroškovno neučinkovito in zelo nevarno. Ponavadi strmoglavimo tiste voditele, ki nam grozijo. Vemo, kako je to moralno sporno. ZDA postopajo tako v Jemnu, Afganistanu, Pakistanu in to je za njih uporabno. Če bi tako postopali na ravni voditeljev držav, bi bilo to zelo tvegano, moralno tvegano. Tudi zakonitost takšnega delovanja je neotemeljena. Če bi pa to lahko počeli, bi imeli na voljo zelo močan instrument. Strinjam se z gospodom Grablejem, da bi moral Evropski svet decembra utemeliti svojo razpravo na osnovi eh, bele knjige. To ne bi smela biti razprava, ampak bi se morali na njo dobro pripraviti, selektivno pripraviti. Odnosi med Evropsko unijo in Rusijo. Karl je že predstavil zamisel o tem, da bi morali imeti sklepe o Rusiji pogosteje, kot jih pripravljamo sedaj. Sam imam še pogumnejšo zamisel. Konceptualno gledano nimamo težav. Pogledal sem si strategijo za sodelovanje med Evropsko unijo in Rusijo ki je bila sprejeta pod nemškim predsedstvom, pod kanclerjem Schröderjem, katerega sodelovanje eh, z Rusi je bilo za nas malce problematično. Ampak, če si pogledamo ta dokument, je odličen. Človeške pravice, človekove pravice, posodob, eh, posodobitve, ki so celostno predstavljene. Uloga nevladnih organizacij v rogi v Rusiji, ki je zelo pomembna. Težava te strategije je tudi rak rana celotne evropske strategije. Ko imamo dobre zamisli, tudi če, je, če jih imamo, jih ne izvajamo. Potrebujemo bolj realistične zamisli in večjo solidarnost, ko jih dejansko izvajamo. Hvala. We'll take only a couple of minutes of your time because standing. Nikkei minut vam bom vzel, nočem biti tisti, ki stoji med vami in sendviči zunaj. Najprej vprašanje bele knjige. Sam se s tem ukvarjam že kar nekaj časa in večkrat sem slišal ta poziv k beli knjigi. Vedno smo slišali, da tega ne moremo imeti, ker je bela knjiga preskriptivna in tega na pravni osnovi ne moremo narediti. Sam nisem pravnik, tako da eh, tega ne morem komentirati. Ampak francozi trenutno pripravljajo belo knjigo. To je zanimivo dejavnost. Gre za oceno strateških ambicij države. To bi bilo uporabno, da bi primerjali eh, na evropski ravni trenutno situacijo. Sam sem za eh, zeleno knjigo poročilo Čakini je bilo dobro, vsebovalo je eh, prednosti enotnega trga in stroške tega, da enotnega trga ne bi imeli. Zakaj? Torej ne bi pripravili takšne zelene knjige, ki ni preskriptivna, kaže pa, kakšna je prednost celostne eh, evropske strategije. Tudi operacija v Malijo je jasno pokazala, da so bili v francozi v težkem položaju niso imeli dovolj eh, sposobnosti za nadzor, za opazovanje. Mislim, da bi lahko takšne zmogljivosti razvili prav tako na evropski ravni. Če bi za to uporabili evropski proračun, to je seveda drugačno vprašanje. Seveda analitik ne more eh, sam sebe umešavati v takšno razpravo. Sredstva za sodelovanje se zbirajo na nacionalni ravni in imamo enake težave eh, kot v preteklosti ni interesa javnega mnenja, eh, ni interesa politikov, da bi na tej stopni zbirali sredstva. Vsaj eno poglavje v proračunu Evropske unije bi lahko za to uporabili in to je področje raziskav. Največ rezov v trenutnem osnutku večletnega finančnega okvira se nanaša prav na to področje. Trenutna kriza kaže, da so se dobro odrezale tiste države, ki so investirale oziroma so nadaljevale z, z, z investicijami v področje razvoja, Nemčija, Švedska in tako dalje. Komparativno gledano, imamo tukaj veliko prednost, če delujemo na evropski ravni. V obzorju 2020 imamo poglavje, ki se nanaša na varnostne raziskave aplikativne raziskave in tudi tukaj je prišlo do rezov. Strateško gledano moramo torej dolgoročno investirati v ta področja. In tisti, ki imajo glas pri tem, so predstavniki tega parlamenta. Zato vas pozivam k temu. Hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala vsem trem. Mislim, da je bila to zelo dobra naelektrena razprava, ki nas lahko pripelje naprej tako v okviru postopka revizije, kot tudi priprave vrha. Dobro je bilo, da so bili z nami tudi predstavniki nacionalnih parlamentov. To lahko naredimo zgolj z njihovo podporo in z njihovim sodelovanjem, s podporo nacionalnih parlamentov in nacionalnih vlad. Mislim, da bi morali nadaljevati s to razpravo, zato da bi zagotovili napredek. Sedaj vas vabim eh, ven na ruski bife. To je edini, ki vam ga lahko še ponudim. Evropska unija namreč nima več denarja za takšne stvari. Hvala, da ste prišli.